Okay, so now we are ready to give the floor. Jana Tom se nam je pridružila in sedaj bom dala tudi besedo. Hvala za besedo. Se upravičujem, ker sem malo zamudila na današnji sestanek. Nekaj vam bom povedala o samem stanju poročila o evroobmočju. Več kot 160 predlogov sprememb smo prijeli, oblikovali smo tudi nekaj kompromisnih predlogov, tako da smo zajeli več kot polovico teh predlogov. Jutri pa bomo imeli tudi sestanek s poročevalci v senci. Dobili smo določene predloge, ki smo jim res morali prisluhniti. Jaz razumem, da vse skrbi brezposelnost mladih, neenakost na trgu dela in tudi dostop za najbolj ranljive skupine glede izvajanja priporočil za države članice, moram povedati, da napredek ni zadosten. In mislim, da se s tem lahko strinjate tudi vi, glede razlike v cenah na podlagi spola. Tukaj smo oblikovali določene uravnotežene predloge, potem smo prijeli tudi predloge spremen glede invalidov na trgu dela s tem pa smo tudi zajeli osebe z duševnimi motnjami, z psihološkimi motnjami, pa tudi z osebami, ki trpijo za dolgoročno invalidnostjo. Potem pa še nekaj besed o digitalizaciji trga dela, omenjamo, da nove oblike brezposelnosti oziroma zaposlovanja tudi ustvarjajo nove izzive, kot je prekarno delo. Poleg tega smo tudi spostavili, da je treba vlagati v ljudi, izpopolnjevanje ljudi, podarjamo pa tudi pomembnost digitalne pismenosti. Vsi so tudi omenili, da je izziv revščine zelo pomemben, mar se kaj smo storili na tem področju glede odprave revščine, zlasti odprave revščine med otroci. Poleg tega se tudi politične skupine nasplošno strinjajo glede vsebine politik, zaposlovanja in socialne politike. In seveda o tem se bomo jutri pogovarjali na sestanku s poročevalci v senci. Hvala, poročevalka, sedaj pa bom dala besedo vsem poročevalcem. V senci najprej bom dala besedo gospe Mariji Valza e LS. Hvala poročevalki Jani Tom, opravila je res izjemno delo, poleg tega pa je pripravila tudi dobre kompromisne predloge sprememb. Imamo dobro podlago za kompromisne rešitve in sedaj jutri bom s veseljem sodelovala z vsemi političnimi skupinami. Glede predlogov sprememb imamo ogromno pomembnih, predlogov sprememb, ki stremijo k uravnoteženosti celotnega poročila. Številni predlogi govorijo o tem, da je treba zagotoviti enako za vse, za vse socialne skupine, da moramo oblikovati politike za poslovanje, ki grejo v eno smer in ki si ne nasprotujajo, tako da bomo na takšen način tudi okrepili evropski stebr socialnih pravic. Govorite tudi o enakosti med spoloma in tudi odpravi razlik v plači med spoloma. To mi tudi podpiramo. Poleg tega sem tudi predlagala določene predloge glede politik zaposlovanja in socialnih politik, zlasti na področju duševnega zdravja. To je zelo pomembno za milijone naših državljanov in delavcev. Podarek na duševnem zdravju je malo zamrznil v zadnjih letih, kljub temu, da ta izziv pomeni hude ekonomske in socialne stroške. Države članice, svet in komisija morajo bolje izvajati politike na področju duševnega zdravja v naslednjih letih. Treba je seveda tudi sprejeti posebne ukrepe na tem področju, tako da bomo nadgradili že obstoječe. Hvala, seveda veselim se zelo konstruktivnega srečanja jutri. Hvala sedaj pa gospa Bishop. Hvala za besedo. Dobro jutro vsem, tudi sama bi se rada zahvalila poročevalki za zelo dobre predloge, pa tudi za kompromisne predloge, ki jih je oblikovala, ki so tudi skladni z našim razmišljanjem. Vse gre v pravo smer. Veselimo se sestanka jutri, na katerem bomo z ostalimi poročevalci v senci našli dobre rešitve. Na takšen način bomo tudi okrepili socialni stebr. In mislim, da bomo jutri našli dobre kompromisne rešitve. Hvala. Sedaj pa gospa Peter Hansen za zelene. Hvala za besedo hvala tudi poročevalki in vsem poročevalcem v senci. Res sem vesela, da smo se poenotili in si želimo imeti socialne razsežnosti v semestru, evropskem semestru. Hvala sedaj pa za ekr, gospa Zalevska. Eh, ja, težko se vrati. Hvala za besedo. Tudi sama bi se rada zahvalila poročevalki za opravljeno delo. Res ste se potrudili pri pripravi tega poročila. Poleg tega pa ste tudi zelo dobro oblikovali samo strategijo na področju politika zaposlovanja. To je tudi zadnje leto finančnega okvira predsednika komisije Junkerja. Je pa res, da nismo dosegli ogromno napredka, nekaj ciljev smo dosegli. za 10 odstotkov smo povečali zaposlovanje v Evropski uniji, poleg tega pa smo tudi zmanjšali za 10 odstotkov stopnjo brezposelnosti med mladimi. Namera je dobra, ampak moramo se še bolj potruditi, da bomo dosegli vse zastavljene cilje. Vsak predlog spremembe, vsak stavek, vsaka beseda v poročilu je zelo pomembna in res moramo najti kompromisne rešitve. Danes pa bi želela izpostaviti dvoje najprej izobrazba, ki je prilagojena starejšim posameznikom. Zakaj govorimo o tem? Treba je upoštevati številne raziskave, ki govorijo o tem in sicer, da je treba usposabljati starejše, ampak usposabljanje mora biti prilagojeno njihovim potrebam. Potem pa še poklicno in tehnično usposabljanje. Tudi to je pomembno na področju digitalizacije. Se pravi, podarek mora biti celosten. Najlepša hvala in upam, da bomo jutri tudi našli kompromisne rešitve. Potem pa še Sandra Pereira za GUE. Hvala za besedo. Tudi sama bi želela povedati, da je to poročilo zelo pomembno. Mi smo bili vedno kritični do teh politik zaposlovanja, ki niso bile najbolj ješe. Sama lahko samo povem, da so te politike uničile delovski razred v Evropski uniji, zato se ne moremo strinjati z ekonomskim upravljanjem in z konceptom evropskega semestra. Zato je naše stališče popolnoma drugačno stališčem ostalih političnih skupin. Je pa treba seveda izboljšati delovne pogoje, s tem se strinjamo. To pa bo dosegljivo samo, ko bomo seveda prekoračili pakt za stabilnost in rast. Sedaj pa bom dala besedo še predstavniku komisije iz Generalnega direktorata za zaposlovanje. Ne vem, ali je z nami kdo iz komisije. Hvala, jaz sem danes tukaj na mestu Marčela Ganučija. Nimamo nobenih novih pripomb. Že zadnjič smo vam povedali, da je to poročilo za komisijo uravnoteženo in tudi je skladno z prioritetami trenutne komisije, poleg tega pa je tudi skladno z priporočili nove predsednice. Um, nekaj besed o socialni politiki in pa zaposlovanju v evrobmočju z moje strani. Vse nas ta tema zanima. Uh, torej 213 predlogov sprememb je bilo vloženih. Tu gre za teme, ki so pomembne za naše državljane, kajti eh, zaposlovanje je ključna tema za vse, tudi za mlade, ki želijo vstopati na trg dela, kot tudi za starejše, ki um, se vedno bolj soočajo s tveganjem, da um, se bodo znašli um, ob robu družbe in da jih ne bo mogoče več zaposliti, da jih bodo postavili kar na stranski tir. Uh, Ne smemo pa tukaj pasti v ideološke um, vrzeli. Tukaj včasih vidimo to uh, vprašanje o nekaterih predlogih sprememb. Poglejmo si naprimer migrante, delavce ali pa smaševanje razlike um, in neenakosti. To ne sme biti samo v sebi namen mislim, da bi morali seveda združiti in uskladiti naše različne skupine in pa predloge sprememb, ampak moramo se predvsem osredotočiti na glavne težave, predvsem gre za glavni problem, dostop do trga dela, to je ključno. Sem vložila predlog spremembe, eh, ki se mi zdi zelo pomemben, namreč gre za um, starše um, doma, ki skrbijo za družine. Tukaj um, nihče ne misli na njihovo opokojitev. Mislim, da um, če se nekdo um, ukvarja samo s svojo družino, mora biti tudi um, ustrezno oskrbovan, pa če gre za moškega ali pa žensko. Tukaj gre za to, da moramo živeti v družbi. Um, ne gre samo za merkantilistični, um, profitabilni namen. Ne, potrebujemo del solidarnosti. Solidarnost je ključna, torej potre, pogosto potrebujemo tudi um, prostovoljne ukrepe, um, ne pa, da je vse samo namenjeno zaslužku. In prav zato upam, da boste sprili omenjene predloge sprememb. Državljani naših držav članic pričakujejo konkretne odgovore, ne samo pobožnih po eh, želja. Um, torej, mislim, da moramo premagati naše ideološke razlike. Hvala lepa, gospod Franca. Hvala za besedo. Tudi sama bi se rada zahvalila poročevalki, pa tudi vsem poročevalcem v senci za upravljeno delo. Bi pa želela spostaviti dvoje. Treba je razviti učinkovito strategijo po letu 2020 za odpravo revščine. Poleg tega pa moramo imeti tudi usklajene evropske pobude za zagotavljanje dostopa do socialnih pravic lasti za delavce, ki delajo na platformah. Poleg tega pa je tudi treba izboljšati delovne pogoje v zvezi z delom na platformam. Hvala, bi želel še kdo kaj prispevati k tej razpravi. Kaže, da ne bom dala ponovno besedo poročevalki. Hvala za besedo. Vas nima nič za dodati, katera spravi. Na samem začetku sem že povedala, da mislim, da se bomo strinjali z večino predlogov sprememb. Seveda na začetku je poročilo kot neko božično drevece, ampak mislim, da se nam bo uspelo tokrat eh, bolje dogovoriti, se pravi, nekaj o glasovanju potekalo bo 2. oktobra v odboru za zaposlovanje. Toliko o samem postopku. Sedaj pa si bomo vzeli kratek odmor do pol desetih, o pol desetih pa se bomo lotili elektronskega glasovanja. Thank you. možnost za vse. Dear colleagues, it... Dragi kolegi, drage kolegice, ura je pol deset. Čaka nas glasovanje v zvezi z splošnim proračunom Evropske unije za proračunsko leto 2020. Najprej bomo glasovali o kompromisu 1 za proti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 zdržani, sprejeto. Kompromis spet za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 34. The vote is... Poimensko glasovanje. Bomo počakali, bom, da imate vsi glasovanje pripravljene glasovalne kartice. Glasujmo. Ali ste glasovali? Dobro. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 7 za proti zdržani, sprejeto. Kompromis 8, za proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 9, za proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 11, za proti sproti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 48, glasovali bomo v prvem delu predloga za, proti, zdržani, zavrnjeno. Preverimo elektronsko. So, the vote is open. Glasujmo. Ali ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 49, prvi del za. Za, proti, zdržani, zavrnjeno. Bomo preverili elektronsko. Glasujmo. Ali so vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 50 za 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 52, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 10, za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali o predlogu spremenjenega mnenja. Glasovali bomo poimensko. Glasujmo. Ali ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Thank you. Thank you. Najlepša hvala. Now we'll get to exchange of... Seveda nas pa čaka naslednja točka na dnevnem redu, izmenjava mnen za direktori agencij v prestojnosti našega odbora. leave a short while for our guests to come here. Bomo malo počakali, da se nam pridružijo naši gostje. just a few words to start. Nekaj bom povedala o sami točki na dnevnem redu. Vsi vemo, da so te agencije zelo pomembne za delo odbora za zaposlovanje. Naš odbor agencijam dvakrat na leto pošlje svoje delegacije. Moram povedati, da smo to storili na zadnje v letu 2018, tja smo poslali delegacije. Oši, ITF, e pa tudi CDFOPO. Bom na hitro predstavila naše goste. Juan Menendez Valdes je direktor Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev. Pozdravljeni. Z nami je tudi Krista Sedlaček, ki je direktorica Evropske agencije za varnost in zdravje na delovnem mestu, se pravi agencije OŠA. Poleg tega je z nami tudi Jurger Zibel, ki je direktor Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja oziroma CDFOPA, pa tudi Cezar Onestini, ki je direktor Evropske fundacije za usposabljanje ETF pa tudi Jordi Curl, ki je začasni direktor Evropske agencije za delo, ki pa še ni prišel. Predlagam, da najprej prisluhnemo gospodu Juanu Menendezu Valdesu. Hvala za besedo. Moram povedati, da mi je veliko čas, da sem lahko ponovno na zasedanju vašega odbora in sicer v novem sklicu Evropskega parlamenta. Razumem, da so poslanci novi. Zato bi bilo morda res najbolje, da vam nasplošno predstavim naše delo in kako je naše delo povezano z vašim delom. skupaj z CDFOPom smo najstarejša agencija, postavljeni smo bili v letu 1975, naše poslanstvo pa je naslednje. Mi smo agencija, ki zagotavlja strokovno znanje, ki pomaga Evropski uniji pri oblikovanju politik za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev. Se pravi, to je povezano z vašim delom. Mi zagotavljamo raziskave, primerljive raziskave, na takšen način pa lahko Evropska unija tudi izboljša svoje politike za zagotavljanje boljših delovnih in življenjskih pogojev. Imamo tripartitno strukturo, upravni odbor zastopa države članice in Evropsko unijo unijo, ampak ne samo ministre za delo, ampak tudi sindikate in delodajalce. Poleg tega pa je parlament imenoval tudi neodvisnega strokovnjaka, ki vam bo v prihodnosti tudi predstavil neodvisni pogled na naše delo. V zadnjem zakonodajnem sklicu smo tesno sodelovali z odborom za zaposlovanje. Ne bom se spuščal v podrobnosti našega delovnega programa, ki ga tako ali tako lahko najdete na naši spletni strani. Na spletni strani pa si lahko tudi preberete vse naše dosežke, ki so povzeti v letnem poročilu. Lahko pa vam seveda predstavim določene ključne vsebine, ki so tudi povezane z vašim delom. Nova predsednica komisije je tudi omenila, da hočemo imeti gospodarstvo, ki dela za ljudi, ki pomaga ljudem. Dober primer za to je recimo delo na področju kakovosti delovnih mest, ki je seveda tudi zelo pomembna za zdravje in varnost na delovnem mestu. In tudi na tem področju smo opravili ogromno raziskav. Se pravi, naš pristop je večplasten, govorimo tudi o plačah. Predsednica von der Leyen je tudi dejala, da je treba vzpostaviti poseben mehanizem za minimalne delovne pogoje in plače, ne glede na to, kjer delavci Evropske unije delajo. V ta namen smo tudi opravili ogromno študij, poleg tega pa se proučujemo tudi plače v okviru kolektivnih pogodb. Vse to pa nam tudi pomaga pri tem, da pomagamo vam pri vašem delu. 3. septembra ste glasovali za pilotni projekt na področju minimalnih plač, tam ste tudi omenili našo vlogo. Mi vam bomo seveda pomagali, če se bo seveda komisija odločila za izvajanje tega pilotnega projekta. Potem pa še drugi primer, gre za enakost med spoloma na trgu dela. Nova predsednica je tudi povedala, da bo predlagala novo strategijo na tem področju z obveznimi ukrepi za dosego tega cilja. V ta namen smo pripravili tudi prostovoljna priporočila. Vemo, da države članice na tem področju delajo z različno hitrostjo. Je pa treba seveda počakati tudi na sam zakonodajni okvir. Naše delo pa seveda temelji na raziskavah na področju enakosti med spoloma. Mi smo seveda tudi uporabili priporočila na področju uravnoteženosti med poklicnim in zasebnim življenjem. Ne na zadnje pa moram pomeniti tudi samo direktivo o poklicnem in zasebnem življenju in direktivo o skrbnikih in starših. Poleg tega smo pripravili tudi določeno statistiko glede nizke udeležbe žensk na trgu dela 30-40 milijard evrov so te številke. Imamo pa tudi podobno metodologijo, ki smo jo uporabljali v preteklosti za tiste, ki nimajo delovnega mesta, ki se ne usposabljajo oziroma ki se ne izobražujejo. Potem pa je treba omeniti tudi pošten prehod na novo ekonomijo, ki bo neutralna do podnebja in okolja. Evropska komisija nam je tudi zaupala izvajanje pilotnega projekta na tem področju. Pripravili smo tudi posebno napoved, ki temelji na modelu CDFOPA v zvezi z izvajanjem do leta 2030, gre pa za izvajanje ukrepov iz pariškega podnebnega sporazuma. Kaj smo ugotovili? povečanje BDP-ja za 1,1 odstotka in 1,5 odstotka več delovnih mest. Saj je seveda neto, to pa tudi pomeni, da se bodo morali sektori prestrukturirati. Nekateri bodo izginili, nekateri bodo se ponovno pojavili in prestrukturiranje nekaj, kar je seveda zelo pomembno. Imamo posebne mehanizme, prikaz prestrukturiran v Evropski uniji. Tukaj smo storili ogromno napredka. Vem, da se boste pogovarjali tudi o Evropskem skladu za prilagoditev globalizacije. Tudi tukaj je naša fundacija zelo dejavna. Moram pa povedati, da ne gre samo za prehod na nizkooglično gospodarstvo, ampak tukaj upoštevamo številne gonilne sile digitalizacijo, recimo. Tukaj smo seveda opravili ogromno dela, zlasti glede novih oblik zaposlovanja, proučevali smo posledice, tako negativne in pozitivne posledice novih oblik zaposlovanja, zlasti ekonomijo platform, delavcev na platformah. In tudi nova predsednica je omenila, da bomo v naslednjih letih izboljšali delovne pogoje teh delavcev. Ne bom se spuščal v podrobnosti našega dela, kajti vse to lahko najdete na naši spletni strani, poleg tega pa bomo pripravili tudi posebno brošuro o sodelovanju z vašim odborom in z celotnim parlamentom ja, z vami delamo zlasti na vsebini, ampak včasih si želite tudi konkretnih dokumentov, ki bi vam lahko pomagali pri vaših razpravah. Naši kolegi iz Brusa, nekateri so tudi z vami danes v dvorani, vam bodo pomagali pri vašem delu, tako da če rabite še kakšne podrobne informacije, se lahko lahko vedno obrnete na njih. Moram povedati, da smo tudi odgovorni. Odgovorni smo do vas, do upravnega odbora, seveda od vas zahtevamo tudi razrešnico, tako da moramo poštevati tudi številne kazalnike o uspešnem delu. Na takšen način pa vam tudi pokažemo, da smo uspešni. Recimo en kazalnik je število uporabe naših dokumentov strani Evropske unije. Recimo, če vam predstavim številke iz leta 2018, 200 jih je bilo. To pa tudi pomeni, da naše delo upoštevate pri vaših resolucijah. Recimo, pripravili ste resolucijo o Evropskem semestru, o enakosti med spoloma, pa tudi o letnem pregledu rasti. Poleg tega smo pripravili tudi posebne delavnice z našimi strokovnjaki, ki vam lahko seveda zagotovijo ogromno strokovnega znanja. Upam, da vam bomo lahko tudi pomagali v prihodnosti. Hvala. Nisem še ničesar povedala o samem postopku, ampak postopek je čisto preprost. Najprej bom dala besedo našim gostom. Vsak gost ima na voljo 10 minut, potem pa bom dala besedo koordinatorjem in seveda vsem ostalim poslancem. Sedaj pa bom dala besedo Kristi Sedlaček. Much, madam, madam to... Hvala lepa, predsednica. Vesela sem, da sem tukaj, da vidim nove kolege, upam, da bomo imeli zelo dobro sodelovanje v naslednjih letih. Ves čas smo v stiku s tem odborom in veliko izmed vas bo verjetno tudi že vedelo, da imamo rad v Bruslju, kot je omenil Juan, tako da lahko vedno stopite v stik z nami. Naj začnem z razlago, kdo smo, kaj počnemo. Smo majhna agencija v upravnem svetu. Imamo predstavnike socialnih partnerjev in vlade, tri partitni so torej, tako kot tudi kolega, imamo tudi potem izvršni odbor, manjšo skupino, kjer skušamo pripraviti odločitve. In prvič po naši ustanovni uredbi bomo imeli tudi kolega iz parlamenta, strokovnjaka z vaše strani na teh sestankih. Tako da smo zelo veseli, da bomo imeli več konkretnega prispevka Empla pri našem delu. Imamo 67 zaposlenih v Bilbao na severu Španije, ampak upravljamo s precej denarja, več kot kot 50 milijonov evrov in mislim, da upravljamo dobro delo, kar je tudi edinstveno in morda to vidite tudi na tej prosojnici, je, da smo agencija, ki usklajuje in koordinira omrežje 28 nacionalnih agencij za varnost in zdravje pri delu. V vsaki državi je točka za stik, ki sodeluje z agencijo in usklajuje to, kar počnemo in izvaja delo na nacionalni ravni. To je edinstveno. To pomeni, da imamo zelo, zelo enostaven dostop do nacionalnih organov, dobivamo tudi povratne informacije, pa tudi sodelujemo pri širjenju sporočil, kar se tiče varnosti in zdravja pri delu. Usklajujemo tudi mrežo podjetij. To temelji na kampanji Zdravja pri delu, velikanska kampanja, kjer smo neposredno v stiku s podjetji, da dobimo tudi njihov prispevek. To so naši ambasadori, pa tudi socialnimi partnerji v podjetjih, da smo z njimi v tesnem stiku. To je torej pomembno, ta žariščna točka, mreženje, to je pomeno za vas, to boste našli na spletni strani, to so te osebe. Običajno so to sodelavci ministrstva za zaposlovanje ali pa delovni inšpektorat. Naj omenim nekaj izzivov, s katerimi se soočamo. Ko pravim mi, ne gre samo za zdravje in varnost pri delu, gre tudi za poklicno varnostni delo. 28 različnih sistemov imamo, to je normalno, je za nacionalno raven. Zato pa potrebujemo in to zelo cenimo tudi strategijo EU na področju zdrave varnosti pri delu, da imamo to na ravni EU. Potem pa demografske spremembe, naj to omenim. Staramo se. Vedno več starejših je še vedno na delovnih mestih, kaj to pomeni, da moramo izboljšati varnost in delo varnost in zdravje na delu. Sicer ljudje ne bodo mogli delati do 67 let, do 70 let v nordijskih državah. To pomeni torej, da sta varnost in zdravje pri delu zelo pomembna, da ostane delovna sila zdrava in varna. In potem naj omenim mikro in mala podjetja, to je tudi zelo pomembna ciljna skupina za nas, so posebni v svoji strukturi, pod velikim pritiskom so, zato jim moramo pomagati. Digitalizacija ena prednostnih nalog v naslednjih letih, na to se bom vrnila. In nova pojavljajoča se tveganja. Skušamo prikazati scenarije, ki so povezani tudi z novimi tveganji in tudi boleznimi povezanimi z delom. In sedaj Poglejmo, zakaj je tako pomembno, da izboljšamo varnost in zdravje pri delu. Vidite, več kot 150 tisoč smrti povezanih z delom imamo še vedno na letni podlagi. 90 odstotkov teh smrti ni zaradi nesreč. Tu smo se izboljšali, to je povezano z boleznimi. In stroški so gromozanski. Stroški teh nesreč in bolezni znašajo 477 milijard evrov vsako leto. To je poprečno 3 odstotke BDP-ja. In mislim, da bi se temu lahko izognili, če bi ustrezno obravnavali vprašanje tveganja za varnost in zdravje pri delu. več kot 50 odstotkov smrti na delu predstavlja rak. Ne samo karcinogene snovi, tudi rengenski žarki, nekatere druga tveganja. To je torej predvsem pomemben podatek in predstavlja predvsejšno skrbljenost za varnost in zdravje pri delu. In kaj počnemo? kaj smo se dogovorili z upravnim odborom, komisijo, parlamentom glede večletnega finančnega programa, strateškega programa. To smo sedaj podaljšali do 2024 na zadnjem sestanku. In naj omenim samo nekaj teh vidikov. Podpiramo spremljanje odločitev na podlagi dejstev. Kaj to pomeni? Imamo spremljevalne dejavnosti, dolgo, srednjeročne, imamo tudi raziskavo o novih tveganjih. Tukaj smo vključili 23 podjetij vseh velikosti, tudi zelo malih, da bi torej videli, kakšno je stanje v njihovih podjetjih. In to je ta podlaga. Tu vidimo potrebe, ki jih podjetja imajo. In potem imamo tudi informacijski sistem, EOSHA, EO Tukaj zbiramo podatke od vas in potem tudi predstavljamo varnostna tveganja pri delu. In potem imamo tudi novo študijo o izpostavljanju delavcev raku. To je prva študija na evropski ravni. Skušamo zajeti ne zgolj obstoječe informacije, ki jih imamo glede karcinogenih snovi, želimo pa potem vključiti tudi morda kombinacijo različnih snovi. In potem skušamo ugotoviti tudi strošek poškodb in bolezni na delo za družbo. Potem pa specifično po temah raziskujemo digitalizacijo, to je prednostna naloga, motnje glede mišično-skalarnega sistema, potem kako izboljšati ravnanje na ravni podjetij, mikro in malih podjetij. To so bolj cilji za raziskovalce podjetja. Potem pa druga komponenta podpora podjetjem na praktičen način, tudi podpora socialnim partnerjem. In tukaj imamo dvoje glavnih dejavnosti. Največja kampanja glede varnosti in zdravja pri delu. Je trajala dve, tri leta po vsej Evropi, dve leti glede nevarnih snovi, to smo že. Sedaj bomo imeli tudi mišično vaskalne motnje in potem digitalizacija. Vse države članice so vključene v vseh jezikih, vs material je na voljo. In potem še zelo praktična pomoč mikro in malim podjetjem, pa tudi večjim to pa je ojra, orodje za pomoč. Na spletu Ahik dostop ni stroško, to je nekakšen seznam, ko lahko preverimo, kaj vse je potrebno storiti za tudi mala in mikropodjetja. To je zelo enostavno in potem tudi predlagamo ukrepe, ki bi jih naj sprejeli. To je torej kratek pregled na tem, kaj počnemo. Kot sem dejala, prosim, obiščite našo spletno stran, skoraj vseh jezikih je na voljo, veliko je dokumentov in kot sem omenila, tudi kolegica O'Brien je v Bruslju, to je kontaktna oseba za stike z našo agencijo. Hvala lepa, sedaj pa Jürgen Zibel, direktor CDFOPA, prosim. Um, Hvala lepa, predsednica, za me. Moram reči, da sem prvič v tej čudoviti stavbi. 1. septembra sem se pridružil CDFOP. Torej, prosim, bodite razumevajoči, ker je to moja prva predstavitev. CDFOP je, kot so kolegi že omenili, ena od najstarejših agencij. Leta 1975 smo bili vzpostavljeni in promoviramo razumevanje poklicnega izobraževanja, nudimo podporo in oblikujemo tudi Kübnhanski proces od leta 2000. prek scheme izobraževanja 2020 oblikujemo poklicne scheme izobraževanja, izobraževanja splošno in tudi nadzorujemo napredek. Od 2007 smo tudi bolj odločni pod podpiranju politik. In končno letos spremenjeno uredbo, ki je uveljavljena, smo tudi formalno priznali in vključili dejavnosti, ki gredo prek poklicnega izobraževanja in usposabljanja in ki trajajo že kar nekaj časa na, tem, na tej podlagi in gre za analizo trga dela in za kvalifikacije. Takole naslednja prosojnica. Tukaj lahko vidite, to, kar sem ravno kar že dejal, na kratko, kar se tiče nove uredbe, ki sem jo omenil, pa imate tukaj tudi našo izjavo o ciljih. Kot sem dejal, smo postali priznani center tako kvalitativno kot kvantitativno, kar se tiče odličnosti raziskav, tako za mlade kot odrasle, za veščine in kvalifikacije naša analiza trenutnih in prihodnih odnosov med veščinami, kvalifikacijami in delovnimi mesti nudijo tistim, ki sprejemajo odločitve, možnosti za sprejemanje odločitev za modernizacijo sistema izobraževanja. CDFOP je razvil tudi nekaj orodij o preglednosti. Podpirali smo poklicno izobraževanje in reforme po vsej Evropi s tem orodjem in prispevali smo tudi k različni zaznavi in razumevanju poklicnega izobraževanja. To je tudi okrepilo našo vlogo kot nekakšen umestnik med izobraževanjem in usposabljanjem na eni strani in trgom dela na drugi strani, pod področje, ki ga druge organizacije EU ne pokrivajo. Tako, sedaj pa bi želel povedati več o prednostnih nalogah našega dela. CDFOP ima večletni program, ki definira, da so vizijo, vrednote in večletne cilje, ki jih imamo. Imamo tudi tri glavna strateška področja, kjer delujemo in to bom sedaj razložil. Najprej oblikovanje poklicnega. In izobraževalnega sistema. Skušamo ugotavljati, kaj se dogaja na nacionalni ravni, prav tako je to mreža za delitev izkušenj. Skušamo razumeti preteklost in želimo potem tudi sprejemati dobre odločitve za prihodnost. Kako oblikujemo naše informacije od poročil, ki jih imamo, sedaj vedno bolj prehajamo k interaktivnim orodjem, naprimer tako, da urišemo izjave, s katerimi se tisti, ki se učijo, soočajo. In to imamo tabelo, ta namen. Potem imamo tudi delavnice za spremavce odločitev, spremavci odločitev, naprimer to smo imeli prejšnji teden v Solunu. In na koncu CDFOP tudi nudi določena orodja, kot je okvir za evropske kvalifikacije, in tudi priporočila, ki izhajajo z tega, in Europas. Naslednja prosojnica, potem vrednotenje poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Kar se tiče tega, tukaj CDFOP promovira vse vključujočnost, dostop do poklicnega izobraževanja in usposabljanja in usposabljanja odraslih, prav tako. Imamo finančne in nefinančne spodbude na tem področju. Osredotočamo se na skupine, ki potrebujejo prikrojeno pomoč, zato da jih vključimo ali ponovno vključimo na trg dela, še prav posebno tisti z, manjš, z, nižki, z nižjo stopno veščin ali tisti, ki so zaposlili trg dela. Potem tudi pri praksah spodbujamo čenje med državami in delitev izkušenj usposabljamo učitelje in morda najpomembnejše, skušamo razumeti mnenje državljanov o poklicnem izobraževanju in usposabljanju odraslih skozi ankete. Eden od načinov, kako ugotoviti, katera je tista prava pot, so seveda tudi odrasli, ki odločajo za otroke. Tako da moramo seveda govoriti tudi z njimi. Obveščanje, to pa je zadnja od prednostnih nalog. Tukaj CDFOP nudi podatke za trg dela in podporo za tranzicijo v nove oblike dela. Imamo napovedi, poročila, to je standardna metodologija, pokrivamo vse države članice in tudi evropsko raven. Prav tako se skušamo soočiti z neravnovesi, kar se tiče veščin in ponudben popraševanja. Porabljamo tudi informacije glede prostih delovnih mest s tehnikami velepodatkov. Skušamo torej pospešiti naš odzivni čas, namesto da bi izvajali dolgoročne študije, ki so včasih težavne in zapletene. Skušamo uporabljati podatke, ki so že na voljo, ki so že v podatkih na spletu kar se tiče upravljanja. Veščinami pa smo izvedli od 2017 štiri poročila po državah, vse so v končnih fazah. In potem bomo imeli tudi konferenco 2020 na to temo, ker bomo to predstavili. Ne na zadnje, študija o evropskih podjetjih. Tukaj smo združili sile in smo izvedli tudi drugi krok glede anket glede trga dela v Evropi. To je bilo, bila druga, prvo smo vzeli pred nekaj leti in tukaj smo skušali zajeti perspektive tako delavcev kot delo dejavcev. In končno, s temi tremi strateškimi dejavnostmi moramo sporočiti tudi naše rezultate. Tako da, dobro, to prosovnico bom pokazal, ampak seveda objavljamo tudi informacije, kot so briefingi, brošure glede naših tem. Torej vsakogar, ki ga to zanima, spobujem, da si to ogleda, pa tudi seveda tale USB ključek imam. Kar nekaj jih imam, prosim, če želite, vam ga lahko dam. je najbolj žgoča tema analiza polskih delovnih mest na spletu, uporabljamo vele podatke indeks o veščinah, potem podkovna baza o praksah, indeks dejavnosti in tako dalje. In potem letos, naslednje leto, načrtujemo še povečati podatke o različnih sistemih poklicnega izobraževanja in usposabljanja, vse države članice, pa tudi Islandija in uporaba internetnega urodja. In potem predzadnja prosojnica, da mislim, da še imam nekaj časa, nekaj številk od VCDFOPA, da bom šel v podrobnosti. Ampak to imate tudi v svojih prosojnicah, tako da si boste to lahko ogledali. Potem pa še zadnja prosojnica, če si ogledamo to, kaj načrtujemo v prihodnosti. Spremenila se bo narava poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi in želimo spodbujati učenje iz preteklosti, izmenjavo najboljših praks, skušamo izboljšati razumevanje posledic različnih izbir za prihodnost. Tako da, kaj želimo storiti? Skušamo signalizirati teren, da ne želimo napovedovati prihodnosti, ampak vsaj dajemo neko usmeritev spremljavcem odločitev, da bodo lahko dobro odločali. Kaj vidimo? Trije scenariji. Najprej pluralistični scenarij za poklicno izobraževanje in usposabljanje. To bo standardna pot za vse. To pomeni, da bodo elementi poklicnega izobraževanja in usposabljanja stopili tudi v sfero višjega šolstva in potem distinktiven scenarij. To pomeni, da bo še vedno standardno, ampak bo vseeno potem to ločen sektor. In potem imamo še tretji scenarij, poseben namen poklicnega izobraževanja in usposabljanja. To pomeni, da bomo olajšali vključevanje delovne sile na trg dela. In bomo tu uporabili posebna sredstva. Tako to je vse, sedaj pa čakam na vaše vprašanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Čezare Onestini, direktor Evropske fundacije za usposabljanje. Hvala lepa gospa predsednica, veselje me je, da sem tukaj v tem odboru in da lahko povem več o Evropski fundaciji za usposabljanje. Naj povem več o našem mandatu, za tiste, ki nas ne poznate, in povedal, katere so naše glavne dejavnosti. ETF je agencija Evropske unije, ki ima mandat sodelovanja z državami izven EU pri podpori izobraževalnih reform v teh državah, podpora razvoju veščin državam izven EU. Agencija ima močen povdarek na področje širitve in sosedske politike. Tukaj na zemljevidu vidite naše glavne partnerske države. Kako sodelujemo z državami, to je seveda odvisno od odnosa države, ki ga ima ZEU. Imamo torej različne tipe sodelovanja, še posebej z državami širitveno perspektivo, potem drugimi partnerji, z nekaterimi drugimi državami pa se osredotočamo na reforme sistemov za usposabljanje in izobraževanje. Vidite, da je resnično precejšna raznolikost. Tukaj imamo države Severne Afrike do Bližnjega vzhoda, potem vzhodno partnerstvo in tudi Srednja Azija. In ta raznolikost seveda zahteva tudi različne načine delovanja. Kaj smo? ETF, nekaj številk, agencija, ki je v Torinu v Italiji, imamo približno 125, 129 članov osebja in pokrivamo v tem trenutku 29 držav nekaj glavnih dejavnosti 2018. Naj se zahvalim članom odbora, ki ste bili pri nas lani novembra, v veliko časno nam je bilo, da je bila z nami tudi gospod Kodovska Rajevič in tudi gospod Kaza. Zelo smo veseli, ko kogarkoli izmed vas lahko pozdravimo pri nas, še prav posebno, če je kdo izmed vas že imel odgovornost tudi v geografski delegaciji z državami, s katerimi sodelujemo in seveda potem z veseljem delimo informacije, ki jih izvajamo v teh državah. Če si ogledamo dejavnosti lanskega leta, naj se osredotočim na to, da smo začeli z nekaterimi državami in smo skušali ugotoviti, kako bi javni organi lahko izvedli prehod na nove veščine. Kako izvajati reforme, kako sodelovati z zasebnim sektorjem pri usposabljanju in izobraževanju, tako da upoštevamo nove potrebe na trgu dela in potem upoštevamo tudi različno stopno zrelosti trga dela po državah. Letos je 25. obletnica, 25 je lepa številka. Želimo pa gledati bolj naprej kot nazaj in upamo, da vas bomo lahko počastili na manjšem dogodku 21. novembra, tukaj skupaj z našim pravnim odborom, tudi v Evropskem parlamentu, da počastimo to obletnico. Prav tako pa, da vam podamo še nekaj več informacij o nadaljni strategiji naše fundacije. Strategija e ETF 2027 je ta dokument, ki se ukvarja s tem, gledamo tudi naslednjo finančno perspektivo. In dober del prejšnjega leta smo razvijali to novo strategijo. Smo skušali upoštevati to, kar so zunanji ocenevalci dali, da dobro počnemo, upoštevati to, kar želijo države, s katerimi sodelujemo, da počnemo in da upoštevamo tudi razvoj evropskih programov pod vodstvom GD za zaposlovanje, ki predseduje našemu upravnemu odboru. Prav tako so trije neodvisni strokovnjaki parlamenta pomagali pri našem delu. Hvala lepa gospod Serkaso, Bauer, gospod Bauer in François Mežel za njihove prispevke k izdelavi nove strategije. Naj pa še nekaj minut porabim za to, da vam povem, kakšna je ta nova strategija. Začeli smo s precej standardno analizo, kaj je tisto, kar prinaša spremembe na področju izobraževanja in usposabljanja. In vidimo, da je razvoj človeškega kapitala večja prednostna naloga za vse programe in dejavnosti v EU, tako kar se tiče političnega dialoga, kot tudi finančne podpore. Vidimo, da prihaja do precejšnje spremembe pri izobraževalnih sistemih, odpiranje več je odprtosti med sistemi, več je interesa za izmenjavo izkušenj in odpiranja za različne načine učenja. Prav tako se osredotočamo vedno bolj na vse življenjsko izobraževanje. To smo torej upoštevali in nova strategija, ki smo jo sprejeli tik pred poletjem, si je zadala kot prednost nalogo razvoj človeškega kapitala, vse življenjsko izobraževanje kot center tega, pa še nekoliko širše, aktivna politika na trgu dela, vključevanje in vprašanja diferencijacije, kar se tiče ponudbe, ki jo imamo. Vse to skušamo umestiti v pristope za vse življenjsko izobraževanje poskušamo od višin v osnovni šoli iti dlje, se vaš čas učiti. Skušamo se ogledati tudi, kaj se dogaja po nekaterih državah članicah. Prav tako pa skušamo ugotoviti, kako bi to lahko prenesli na partnerske države, s katerimi sodelujemo. Potem bi lahko imeli tudi nekakšen center znanja za politiko in različne prakse. In tako bi potem lahko delili tudi izkušnje, ki jih z veseljem delimo z vami, če vas seveda to zanima, tak način sodelovanja s partnerskimi državami. Kako bo v prihodnosti s strateškimi partnerstvi, z nekaterimi ključnimi akterji, družina ZN, okolje UNESCO, pa tudi Mednarodna organizacija za delo, to so glavni partnerji. Imeli bomo tudi veliko bolj diferenciran pristop glede prikrojenosti potrebam držav, partneric. In skušali se bomo odzvati na potrebe posameznih držav. V tem okviru vidimo tri širša področja dela, ki jih lahko poznamo takole. Pomen veščin in anticipacija, to je. Zelo pomembno področje tukaj sodelujemo tudi s CDFOPom, kolegi iz Soluna, kot ste ravno kar slišali, je direktor že predstavil delo. Veliko je metodologije, ki je skupna, ki nas zanima, tako da se izmenjujemo znanje in skušamo pospešiti sodelovanje z našimi kolegi. Potem razvoj veščin in validacija po državah, okvir kvalifikacij je del tega poglavja in potem tudi zagotavljanje kakovosti in kateri so sistemi po državah članicah. Tako, to je vse. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa za vašo pozornost. Sedaj pa še zadnji, Jordi Kurel, predsednik ELE, nova članica, prosim. Hvala. Počutim se kot uh, nov um, otrok v novem mestu. Um, ta organ za delo je nova entiteta. Druge ustanove pa že dolgo časa obstajajo. Mi pa smo se komedo vključili to leto, torej smo novorojen otrok, če lahko tako rečem. Drugi kolegi so že dlje tukaj. Uh, Prav tako pa sem drugačen od kolegov, ker sam nisem pravi direktor, sem izv, eh, začasni izvršni direktor. Sedaj eh, Ela kot takšna fizično še ne obstaja. Zato je komisija dobila nalogo, da posta, skupaj vzpostavljamo ta nov organ, da pomagamo. Tukaj z nekaterimi kolegi, ki so tudi v dvorani, delamo nad vsem tem. Kot so že povedali drugi direktori, tudi sam bom na kratko razložil to, zakaj smo se sploh odločili za vzpostavitev tega organa za delo. Eh, nimam veliko poročil o aktivnostih, kajti kot rečeno, ta organ eh, je komaj da začel delovati 31. Eh, julija 2019. Predsednik Juncker je že leta 2017 napovedal ta ukrep, potem leta 2018 je bil dokument predložen in zelo na hitro smo potem um, dosegli to, da sta se svet in pa parlament dogovorila za uredbo uh, ravno pred uh, koncem prejšnjega mandata parlamenta. Mislim, da je bil to velik uspeh. Gospod Lenac je bil takrat poročevalec za predlog ELA. Bil je zelo konstruktiven v svojem pristopu. Uh, tudi romunsko predsedstvo je bilo zelo konstruktivno in skupaj so se uspeli pri tem, da je sedaj ta predlog realnost. Kakšna je trenutna situacija? Poglejmo si številke. Ta organ bi pomagal um, ehm, 17 milijonom evropskih državljanov, ki delajo v državi, ki ni njihova država izvora oziroma državljanstva. Prav tako imamo tukaj 3 milijone napotenih delavcev po Evropi vsako leto. Zato je ta organ lahko zelo koristen zakaj smo predlagali ta organ. Evropska komisija skupaj s parlamentom in svetom um, se je hitro odzvala in tukaj smo gotovili, da je treba obravnavati štiri glavne zive Evropi. Kot prvo, zakonodaja je bila že ažurirana, ta komisija, pa tudi svet in parlament, je že posodobila nekatere zakonodajne akte, uh, sploh pri napotitvi delavcev, naprimer in nasplošno pri delavcih. Sedaj pa moramo izvrševati ta pravila. Ta pravila pa so precej zapletena, sploh ko gre za čezmene situacije, ko naprimer seveda nacionalni inšpektori imajo um, popolno pristojnost v svojih državah, to že, tukaj ne potrebujo EU pomoči iz Evropske unije, ampak ko pa je treba sodelovati na čezmeni ravni, pa je nov organ lahko zelo koristen. In to je prva točka, torej treba ukrepiti uveljavljanje pravil. Potem, kot drugo, izvršno sodelovanje med različnimi organi na nacionalni ravni. Ne gre samo za delovske inšpektorate, gre tudi za organe za socialno pomoč in podobno. Na nacionalni ravni to sicer že obstaja, ampak ni to še dovolj, kljub nekaterim dobrim praksam. Zato smo morali še ukrepiti to sodelovanje. To je bil drugi izziv. Potem tretji, informiranje Eh, delavcev, ki želijo biti mobilni, in pa tudi podjetij, ki želijo ustrezno čezmejno sodelovanje. Tukaj je na voljo več informacij po celotni Evropski uniji. No, včasih pa so te informacije razdrobljene in težko je priti do njih. Zato se nam je še enkrat zdelo, da bi bilo dobro, da ima organ pomembno vlogo na tem področju in ima pomembno dodano vrednost. Potem pa še zadnji, četrti izziv, razdrobitev celotnega pristopa pri vseh teh kompleksnih uh, tipih svobode gibanja imamo države članice, uh, nekateri so strokovnjaki za napotitve, ampak niso pa strokovnjaki, naprimer, za socialno varnost. Potem nekateri so strokovnjaki za socialno varnost, ampak uh, ne spoznajo pa se na svobodo gibanja, prosti pretok. Zato sem me zdelo, da bi bilo dobro, da imamo enotni evropski organ za to področje, ki usklajuje in združuje vsa ta strokovna znanja na področju mobilnosti delavcev in pa svobode gibanja. Uh, Tudi parlament in svet sta podprli naš predlog in po našem predlogu ima ta organ za delo um, štiri glavne cilje. Kot prvo, želimo ponostaviti dostop do uh, informiranja in pa do storitev, potem uh, okrepiti je treba sodelovanje med nacionalnimi organi. Tretji cilj je nekaj novega in pomeni veliki ziv. Zakonodajalci so se takrat uh, veliko pohvarjali o tem, namreč treba posredovati med uh, spori, med nacionalnimi organi. To je veliki ziv. Uh, kot smo večkrat slišali. Potem še podpora in sodelovanje pri um, neprijavljenem delu in boju proti temu neprijavljenemu delu. To je še en pomemben cilj. Potem, poleg teh, teh ciljev, pa imamo še um, seveda problem, da moramo vse to izvršiti v praksi. Imamo sedem nalog za ELO. Kot prvo, uh, informiranje. Ta organ bo podpiral upravne organe pri informiranju na vseh področjih, ki so povezane z mobilnostjo. Prav tako bo na tej ravni tudi sodeloval uh, z enotnim digitalnim okencem in pa prav tako bo tudi upravljal z Euresom. Eures je mreža, ki povezuje vse zavode za poslovanje Evropske unije in vse službe na tem področju. Potem še izmenjava Eh, informacij med organi, torej ne z javnostjo, ampak to so eh, informacije med nacionalnimi upravnimi organi. Tukaj imamo neko novost, glede na druge agencije, ki že obstajajo in so že aktivne na področju zaposlovanja pa socialnih zadev. Tukaj imamo eh, nacionalne uradnike za zvezo. Ti bodo napoteni iz držav članic, in imeli bodo nalogo, da zagotovijo to povezavo med eh, njimi, samimi njimi in pa nacionalnimi organi države izvora. Prav je, da imamo teh 27-28 ljudi na enem mestu in da sodelujo um, ehm, skupaj v isti stavbi, da se pogovarjajo med seboj vsak dan in prav tako imajo dobre povezave z nacionalnimi organi. Uh, Zato bo sodelovanje med upravnimi organi precej boljše, kot pa prej, po našem mnenju. To bo ena izmed pomembnih značilnosti tega novega organa. Potem še naslednja eh, naloga, usklevanje in podpora delovskim inšpekcijam. Pri inšpekcijah se pogosto zgodi, da eh, inšpekcije ne morejo biti upravljene v eni državi, kajti imamo čezmejne elemente, zato je treba vključiti več eh, držav in združiti te inšpektorje med več državami ali pa jih med seboj nasklevati, kar pomeni, da naprimer vsak nacionalni organ opravi določeno delo, obenem pa se to pravi še v drugem koncu Evrope. Potem še četrti dejavnik, to je bolj podobno uh, tradiciji drugih agencij, kolego. Tu gre za analizo tveganj uh, pri mobilnosti. Uh, Potem še peta naloga, glede podpore zgradnje zmogljivosti nacionalnim organom, naprimer to, da zagotovimo osebje, usposabljanje osebja, ter pa zagotovimo boljšo mobilnost in pa sodelovanje na mednarodnem odru. Potem naslednja šesta naloga. V prejšnjem zakonodajnem mandatu smo dosegli um, nekaj uspehov, namreč imamo Evropsko platformo za boj proti neprijavljenemu delu. Sedaj želimo to delo iz zadnjih let še nadgraditi. Ta platforma ne bo izgubila ničesar, ampak bomo to še nadgradili in vključili v ELO. In potem, kot sem že povedal prej, ena izmed pomembnih eh, novosti, to, da racionaliziramo in pa okrepimo mehanizem posredovanja med upravnimi organi, če pride do spora med temi organi. To so glavne naloge, področje prave je precej jasno, gre za mobilnost, in bomo pokrili vse sektore na tem področju eh, in tudi seveda prosti pretok kot tak, potem socialno usklajevanje in pa mehanizme, eh, napotitev delavcev in podobno. Vse sektore bi zajeli brez eh, dvoma. No, ampak še poseben pomen pa je na sektorju cestnega prometa, kajti ima posebne značilnosti. Tudi tukaj je mobilnost delavcev zelo visoka. Zato bomo pokrili tudi nekatere specifične sektore, kot sem že prej dejal, tudi pri mednarodnih cestnih poteh. Eh, ta organ ni nastal iz nič, eh, ni padel z neba. To je postavljeno v širši kontekst in sodelujemo s platformo, ki se ukvarja z neprijavljenim delom in smo med sebojno povezani, potem tudi mreže EURES, kajti Evropski koordinacijski organ bo vključen tudi v sam organ za delo. In potem bomo vključili tudi ta um, večplastni pristop strokovnjakov za svobodo gibanja, ki vsi skupaj obstajajo. Če vse to povežemo in združimo, bomo okrepili sinergije in zato bomo tudi okrepili učinkovitost in smotrnost vseh orodij, ki so na voljo. In seveda, treba bo tudi sodelovati z drugimi organi in pa pobudami na evropski ravni kot prvo. Obstoječe agencije, ehm, tukaj nedvomno bomo sodelovali in potem tudi z Eurojustom in pa Europolom, kajti tukaj govorimo o, med, o nacionalnih inšpektorjih in eh, tukaj gre za vprašanja, ki so povezane tudi z Eurojustom in pa Europolom. Torej, to bo um, upravni organ, kakšna bo struktura. Najprej bomo imeli izvršnega direktorja, kot smo že povedali, in um, seveda bomo začeli z rekrutiranjem um, možnosti za novega direktorja. Takoj bomo to storili potem upravni organ, to bo organ, ki bo um, dajal strateške smernice za dejavnosti agencije. In v tem upravnem odboru bodo države članice, predstavniki držav, pa tudi predstavniki komisije potem še en strokovnjak, eh, ki ga imenuje parlament in pa tudi predstavniki industrije, eh, delodajalci in delojemalci. No, to ne bo omejeno samo na EU države, bomo imeli še druge možnosti izven Evropske unije, ki izvajo evropska pravila. Islandija, Liechtenstein, Norveška in Švica so te države. Potem, poleg tega organa za strateške smernice, bomo imeli še skupino zainteresiranih strani, stakeholder group. Ti bodo združevali več socialnih partnerjev in imeli bodo svetovalno vlogo um, za upravni odbor. In bodo povedali svoje mnenje, ko mora upravni odbor sprejeti pomembno odločitev. Um, mnenje te skupine bo zelo skrbno upoštevano. Sedaj pa še praktične podrobnosti. Eh, sedaj imamo časovnico za uredbo, sedaj smo v zagonski fazi za pet let, to se je ravno kar začelo. Potem postopno bo ELA prevzela nove naloge, ki jih trenutno izvaja tudi komisija. EURES, na primer, je ta mreža ali pa um, Evropska platforma za neprijavljeno delo, se je trenutno s tem ukvarjala. In postopoma bo organ za delo prevzel nekatere naloge. Ko bomo imeli več osebja, In možnosti, in seveda, treba poštevati tudi kontinuiteto dela, ne želimo razbiti služb, ki sedaj učinkovito delujejo, kot naprimer EURES ali pa platforma. Zato moramo biti zelo previdni. Ne smemo dopustiti nekakršnega um, razbitja že obstoječih sistemov ali pa um, nestalnosti. Ob koncu tega petletnega obdobja bo potem organ začel normalno delovati. Imeli bi okoli 140 članov osebja in pa um, okoli 50 milijonov proračuna. To leto nas čaka samo 4-5 mesecev dejavnosti in še vedno smo zelo na začetku, manje dejavnosti in zato je proračun bolj skromen, samo 2,1 milijona. To vidimo uh, sedaj in uh, to bomo še ukrepili v prihodnosti. Kje smo danes, kaj gremo? Komisija sedaj zelo aktivno dela na tem, da bi okrepili vzpostavitev tega organa. Že sedaj smo začeli z um, najemanjem ljudi, okoli 20 članov osebe naj bi dobilo do konca tega leta in potem naj bi imeli okoli 60 ljudi do leta 2020. Eh, torej, to je precej veliko potesen cilj, sploh če pomislite na precej težke postopke najemanja na ravni Evropske unije. Prvi Sestanek upravnega odbora bo naslednji mesec, 16. Eh, in 17. oktober, bo to srečanje upravnega odbora. Predstavniki držav, članic, eh, sindikatov, parlamentov in agencije in drugih agencij eh, bodo skupaj razpravljali o tem, kaj želijo storiti. Poleg logističnih vprašanj bo um, govoril o marsičem. Uh, gre za dve glavni nalogi. Kot prvo bo treba ukrepiti eh, in podpreti uh, publikacijo opisa dela za dejanskega izvršnega direktora, koga bomo imeli, tako da bi čim prej začeli s tem postopkom. Potem pa še druga naloga, opravili bi razpravo o delovnem programu za leto 2020. Že prej sem govoril o sedmih nalogah. Eh, na začetku um, ne bomo upravljali vseh sedem nalog, ker ne bo se dosti sredstev in virov. Zato bo treba se strateško odločiti, uh, čemu posvetiti več prioritete uh, med uh, temi sedmimi nalogami. Ne vem, dve, tri naloge boste uh, prioritetni, um, naprimer do leta 2020. Potem kot začasni izvršni direktor, seveda ne morem prejudicirati tega, um, kar se bo odločil upravni odbor. Eh, v dveh fazah bomo razpravljali o tem, kot prva odprta razprava, oktobra in eh, poleg tega bomo imeli še eno srečanje upravnega odbora na začetku decembra. Tako da bo ta organ lahko sprejel ustrezne odločitve čimprej in da bomo lahko potem začeli delati naslednje leto. To so glavne točke. Eh, Bratislava, kot vsi veste, bo sedež tega organa in sedaj sodelujemo s slovaškimi organi, da bi jim pomagali pri tem, da se zagotovi, da bo stavba, ki sicer že obstaja, ustrezno opremljena s pisarnami in tako bodo tja lahko poslali uh, vse osebe in to čim prej v Bratislavo. Torej. In za zaključek, se seveda zavedamo tega, da vzpostavitev ele je um, spodbudila veliko pričakovanj za to komisijo, tudi seveda za novo komisijo. Izvoljena predsednica Vondrajanova je dejala, da um, mora ela normalno delovati. Um, uh, Nikola Šmitu je tudi poslala to v pismu. Um, In sedaj moramo dobro začeti z procesom. Potrebujemo ustrezne strateške smernice upravnega odbora, torej kot rečeno, um, to so uh, predstavniki različnih organov, kot sem že prepovedal, in tako bomo, upam, da um, uspeli v tej novi zgodbi. Uh, Glejte, ste, um, torej, um, boste v Bratislavi, v mojem mestu, zato sem vam toliko časa postila, da ste uh, govorili. Ampak gledajte, um, prej sem pozabila zaustaviti štoparico, um, to je bilo v bistvu uh, eh, 15 minut, ima 25. Sedaj pa prvi krok vprašanj, koordinatorji. Uh, gospod Radka je prvi. <clears throat> Ja, vielen Dank, Frau äh, Vorsitzende. Ich möchte mich erst noch Hvala za besedo, sem bi se rad zahvalil vsem gostom za vaše dragoceno delo, ki predstavlja dodano vredno za nas, pa tudi za vse zaposlene in za vsa podjetja v Evropski uniji. Res sem vesel, da ste se nam pridružili. Danes smo že slišali, da je med nami ogromno novih poslancev in poslank, in res je dobro, da so tudi ki seznanjeni z vašim delom, zlasti pri Eli. Ogromno je še novosti. In zato sem res vesel, da ste z nami. Bi pa želel izpostaviti dvoje. Omenili ste, da si želite več usposabljanja, ki temelji na enakosti, se pravi, da bo enakopraven izobraževanju. Kajti to je tudi povezano z regijami, kjer izobraževanje sploh nima neke vrednote, kjer je seveda najbolj pomembno, da se čim prej dobi delovno mesto. To je seveda tudi povezano z gospodarsko krizo, zlasti če nimaš nekega uradno priznanega izobraževanja. V Nemčiji velja tudi mnenje, da je izobraževanje zlasti prepuščeno tistim, ki se hočejo uveljavljati na univerzi. Poklicno usposabljanje pa je nekaj drugorazrednega. Ampak, če si pogledamo potem tudi podjetja, ki kotirajo na borzi, potem tudi vidimo, da v upravnih odborih sploh ni veliko ljudi z poklicnim usposabljanjem. Zato imam tudi zelo konkretno vprašanje za vas, kaj ste pravzaprav storili na tem področju, da bi preobrnili celotno razmerje. Potem pa predstavniku ELE dejali ste, da je treba spoštovati vse predpise, s tem se strinjam, ampak pri napotitvi uh, pa imamo določene države članice, ki ne upoštevajo vseh uveljavljenih predpisov zaradi upravnega bremena. In recimo v Franciji, Belgiji in Avstriji tudi ne upoštevajo sodne prakse Evropskega sodišča. Res me zanima, kako lahko ukrepamo na tem področju, kakšno vlogo lahko tukaj odigra ELA pri odpravi upravnega premjena za izdajo enotnih potrdil. Poleg tega je treba tudi se izogniti socialnim zlorabam, ampak treba je tudi zmanjšati upravno breme. Gospod Bešo, prosim, hvala lepa vsem za predstavitve sedaj je tukaj 6 odstotkov novih poslancev oziroma članov odbora. Zato je bilo lepo videti vaše nove prednostne naloge. In še enkrat, parlament je igral ključno vlogo pri tem, da smo zasnovali številne od teh agencij. In mi se zelo zanimamo za vaše delo. Mislim, da ste vsi omenili uh, tudi te gonilne sile za spremembo, digitalizacija, uh, podnebne spremembe, migracije in demografska slika. Predvsem me zanima, kakšne so vaše prioritete pri izvajanju socialnega stebra, ko gre za te gonilne sile spremembe. Eh, ta predstavitev Ele je bila zelo zanimiva, kot je povedala kolegica. Novi boste, nov organ in vaše delo bo izjemno pomembno. Če želimo zagotoviti prost pretok tudi prihodnosti, potrebujemo boljše usklevanje, pa tudi boljši, bolj učinkovit nadzor. Zato me zanima. Trenutni predsednik Juncker je večkrat v tem parlamentu eh, še pred svojo izvolitvijo govoril o tem, da je treba zagotoviti prost pretok spoštovanje načela enakega plačila za enako delo. Mene zanima, kako boste to vi vključili v svoje prednostne naloge. Hvala lepa. Gospod Pislaro, Renew. Hvala lepa, da ste predstavili te svoje prioritete in eh, prihodne delo agencije in pa tudi svoje dosežke iz preteklosti. Že večkrat smo omenili to, da so tri ključne dejavniki pomembni za vaše delo. Kot prvo, da predstavite dokaze, ki jih tukaj potrebujemo, če želimo v parlamentu pripraviti politiko na podlagi dokazov. Potem treba je pogledati v prihodnost, kakšni so glavni izzivi za prihodnost. Digitalizacija, demografska slika, potem. Um, da ni izgube delovnih mest in potem še migracije, so pa še en izziv. Potem kot tretje, potrebujemo predvsem zorni kot državljana. To je ključno za parlament. Uh, eh, Imam vprašanje kot prvo za Elo, uh, kot eh, ste rekli, ste novi v mestu. Uh, sam sem tudi poročevalec v senci za koordinacijo socialnih sistemov in Ela mislim, da bo um, v bistvu rešitev za te težave, kot smo slišali. Ampak seveda res je, potrebujemo ustrezno usklavanje, ampak potem digitalizacija socialnih eh, sistemov. Tukaj pa ambicije niso ravno visoke in težko bo usklavati, mislim, da vse te agencije med seboj na tem področju digitalizacije. Kako vidite na mandat ELE, če ne bomo dvignili standardov za sistem, ki bo dejansko osredotočen na to, da bi um, prevalili breme na institucije, ne pa na državljane. Potem CDFOP, prebral sem um, to študijo o izzivih pri spretnostih in strokovnem znanju. In res potrebujemo celosten pristop pri izobraževanju na splošno. Vemo, kakšne so omejitve iz pogodb, ampak kako vi gledate na to, da treba uskladiti um, torej poklicno izobraževanje uh, in pa usposabljanje? Tukaj imamo različne spretnosti iz različnih pristopov. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Thank you uh, for green. Hvala. Zdaj pa Marija Petra Hasna za zelene. Uh, Hvala lepa in hvala lepa za vse upravno delo. Mislim, da eh, opravljate zelo pomembno delo, tako da bomo prišli do bolj pravične in bolj socialne Evrope. Uh, sem nova poslanka in me je res zanimalo, kaj počnete na svojem področju. Kolegi so že zastavili več vprašanj, imam pa predvsem vprašanje glede preglednosti pri plačah, eh, glede na spol. Uh, torej, gospod Mendes, kaj ste gotovili v svojih študijah? Uh, torej, um, štiri države ste analizirali na področju vrzeli plač po spolu. Kako deluje zakonodaja, kako se uveljavlja in kako bi lahko zmanjšali to plačno vrzel na krajši in pa na daljši rok? Hvala. Thank you for ID, madam Žame. Gospa Žame. Uh, e, je, ni še kdo drug iz ID tukaj? Potem EKR. Szanowni Państwo, chciałam podziękować rzeczywiście. Hvala lepa za predstavitve, hvala lepa, da ste prišli vsem direktorom in hvala, da ste omenili vse te različne težave in poprašanja, s katerimi se soočajo te agencije, ki že kar dolgo časa delujejo, v glavnem. Nekatere delujejo že več kot 40 let, um, tudi ela na posreden način. Uh, res je bilo vse to zanimivo slišati. Uh, veliko je novih poslancev v dvorani, zato res hvala lepa za vsa ta pojasnila. Tukaj imamo pomemben skupni imenovalec pri vseh težavah. Staranje prebivalstva, na primer, je že ena takšna skupna točka. To se posod dogaja po vseh državah skoraj da. In to ste vsi omenili, potem naprimer digitalizacija je še ena skupna točka in pa nove grožnje na trgu dela. Vse to izhaja iz starena prebivalstva, pa tudi zaradi migracije. Sedaj imam splošno vprašanje za vse, za vse agencije. Namreč, ali ste zadovoljni in do katere mere s svojim delom, ali so um, vaša poročila koristna, ali to potem politiki uporabljajo pri svojih nacionalnih politikah in sicer. Prav tako smo slišali zelo dolgo predstavitev vloge Evropskega organa za delo. Uh, predhodniki so govorili o pričakovanjih in pa o tem, kakšno naj bi bilo delo ele. Kajti mislim, da vsi vemo, kako pomembno je, da se zaščiti vse delavce, tudi delavce imigrante. Tukaj se je pripravljalo določene zakonodajne spremembe, vse to je v teku, gre naprimer za enako plačilo. Sedaj govorim v imenu Polske in imamo največje število napotenih delavcev od vseh držav. Mislim, da um, je pol milijona delavcev napotenih. Delavci imigranti so še celo večja skupina kot pa napoteni delavci. Tudi to vemo. In ta skupina je zelo randljiva, um, zlahka se jih da izkoriščati. Pogosto, eh, naprimer, ne poznajo jezika države, eh, imajo pogodbe, ki niso stalne, potem niso ravno v močnem položaju imamo določene organe, ki ne bi poskrbeli za to, da se spoštuje trg dela in pa delovske pravice. To je na nacionalni ravni, ampak kaj pa na evropski ravni? Ali bomo tukaj zagotovili spoštovanje standardov? Hvala lepa vsem za informacije. Imam pa uh, še eno vprašanje za organ za uh, zdravje in varnost predelov. Ali naprimer uh, eh, analizirate delavce, ki imajo težave z depresijo ali pa z drugimi težavami? Uh, Marsikaj je tukaj povezano tudi z demografsko sliko in pa s tem, da so ljudje vedno bolj bolni zaradi nekaterih dejavnikov. Ali to odražate v svojih poročilih? Kajti v poročilih vedno piše, da je treba delati dlje in dlje, dlje v starost. In kje so omejitve ljudi? Kaj se potem zgodi, ko se ljudje starajo? Hvala. Guje, gospod Junsen. Thank you very much and, and thank you for... Hvala lepa, hvala vsem, da ste prišli in hvala lepa za vas uložen trud. Tudi sam se bom osredotočil na Elo, kajti ste novi prišli, kot smo slišali, in imam bolj pripombo kot poprašanje. Upravni odbor Ele bo kmalo začel drvati, prvič se bo sestav. Po mojem mnenju je zelo pomembno, da bodo sindikati prisotni. To je ključno za ustrezno delovanje ELO v prihodnosti. Zato bi rad podaril to, da res upam, da bomo spoštovali klauzulo zaupnosti in da se bo vključilo socialne partnerje. Torej, da tukaj ne bo nobenih zlorab. Ehm, potem pa še eno vprašanje. Gospod eh, Jordi, eh, Katorče sem prav to izgovoril. kako bo Ela konkretno izvajala določbe glede socialnih partnerjev, to je v 8. členu uredbe o Eli. Socialni partnerji. Na nacionalni ravni socialni partner lahko posreduje primere eh, Eli, uvednost in obravnavo, tako da se lahko sproži skupne ali pa usklajene inšpekcije. Kaj mislite o tem? To je ključni del Ele če želimo, da bo Ela bolj učinkovita pri svojem delovanju. To je vse z moje strani in hvala lepa vsem, da ste prišli in da ste nam um, povedali, kako poteka vaše res odlično delo. Hvala. Hvala za vsa ta zastavljena vprašanja. Poleg tega smo tudi v drugem krogu vprašanj že pripravili seznam tistih, ki bodo zastavili vprašanje. Bom pa sedaj dala besedo najprej Žordijo Korelu, kajti večina vprašanj je bila zastavljena ali potem pa bom dala besedo Jurgenu Ziblu za CDFOB. Izvolite. Ja, najprej bi se vam rad opravičil, ker sem bil tako dolg v svoji predstavitvi, ampak ker sem novinec, sem moral še marsikaj pojasniti tudi novim poslancem in poslankam. Najprej nekaj nasplošno v zvezi z vsemi vprašanji. Treba je namreč imeti v mislih vlogo ELE v primerjavi z ostalimi agencijami oziroma institucijami Evropske unije, sveta komisije in parlamenta. Naša vloga je, da omogočamo sodelovanje v zvezi z čezmejnimi vprašanji. Mi ne ustvarjamo nove zakonodaje, to je zelo pomembno. Potem pa je gospa Višov tudi nekaj vprašala glede enakega dela in enakega plačila z spremenjeno direktivo o napotitvi smo tudi začeli uveljavljati to načelo, kar je že oznanil predsednik Juncker v svojem prvem govoru pred parlamentom. Ta direktiva je bila sprejeta, države članice je še ne izvajajo. Treba je seveda tudi kaj upoštevati vlogo komisije, ki je varuhinja pogodb. Bomo videli, kaj bo storila komisija, da bodo države članice izvajale samo direktivo. Glede praktičnih vprašanj pa bomo mi poskrbeli za to, da bodo pristojni organi v državah članicah med sabo sodelovali. In če bo prišlo do neskladnosti, morda tudi na področju slamnatih podjetij, bomo mi sodelovali z pristojnimi eh, organi. Potem pa še vprašanje gospoda Radka glede upravnega premena. Res je, da so predpisi smiselni, ampak je njihovo izvajanje včasih nepraktično oziroma nepravilno. Zato je pomembno sodelovanje med nacionalnimi upravami. Mi moramo seveda skrediti zaupanje med njimi pristojni organi seveda hoče sodelovati med sabo, ampak za to potrebujemo dvoje. Umenili ste, da morajo biti predpisi jasni, realistični. Mi moramo poskrbeti za to, da bomo malo prilagodili te predpise realnosti in to je tudi del novega zakonodajnega predloga. Hočemo malo spremeniti zakonodajni okvir in ko ga bomo spremenili in ko bo začel veljati, bomo tudi ustvarili novo kulturo sodelovanja in tukaj bo igrala zelo pomembno vlogo tudi ELA in sicer preko trenutnega mehanizma za sodelovanje. In seveda tukaj bomo morali tudi upoštevati uveljavljeno zakonodajo, upravni odbor z državami članicam pa bo moral ali seveda podati mandat na tem področju. Poleg tega smo tudi nekaj slišali v zvezi z digitalizacijo, informacijskimi sistemi, seveda tudi ELA tukaj sodeluje z državami članicami glede spostavitve ureditve posebnega sistema za izmenjavo podatkov, ki bo predstavljal korenito spremembo. Seveda celotni postopek je zelo širok in zelo temeljit, kajti moramo uskladiti vse sisteme socialne varnosti, ampak ne gre za misijo, nemogoče je pa ta misija zelo zahtevna. Sam pa sem pripričan, da nam bo to uspelo doseči in da bomo lahko dosegli izmenjavo teh podatkov. Na takšen način pa bomo tudi olajšali življenje naših državljanov. Vse pa bo tudi odvisno od nove komisije. Jaz sem samo začasni direktor ELE, zato o tem ne morem govoriti, ampak opazili ste tudi, da. Uh, se sedaj pripravlja projekt o evropski številki socialne varnosti. No, v zvezi s tem bomo tudi sodelovali z novo komisijo in to bo tudi velika sprememba za naše državljane, ki bodo v prihodnosti imeli tudi elektronsko izkaznico za vsemi svojimi pravicami. Potem pa sem še dobil splošno vprašanje v zvezi z vsemi agencijami, kako pravzaprav naše delo vpliva na vaše delo. No, mi smo šele začeli s svojim delom, zato tem nimam toliko zapovedati, ampak glede na potitev, recimo imamo določenega državljana Evropske unije, ki trajno dela v drugi državi članici. Na tem področju imamo že zakonodajo, ki zajema vse vidike življenja in dela tega državljana. In treba je seveda tudi doseči enakost med domačimi in tujimi delavci. Ela pa lahko igra še zelo pomembno vlogo vlogo v zvezi z novo direktivo iz leta 2014. Ela lahko tukaj od držav članic zahteva, da vzpostavijo mehanizem za spremljanje temeljnih načel Evropske unije, to je direktiva iz leta 2014 in določbe te direktive zahtevajo vzpostavitev posebnih pristojnih organov, ki bodo pomagali državljanom Evropske unije določa tudi vlogo socialnih partnerjev in poleg tega predvideva tudi neko mreženje vseh teh pristojnih organov in nov direktor bo seveda čez nekaj let lahko prišel sem in vam tudi predstavil vse dosežke na tem področju. Potem pa sem dobil še vprašanje v zvezi z vlogo sindikatov in predstavnikom IUTC-ja. Vsi bodo seveda v upravnem odboru in bodo tam seveda odigrali vlogo skladno z uredbo. Recimo IUTC je že imenoval dva predstavnika v upravnem odboru in z njima bomo seveda tudi sodelovali. Na takšen način bomo zagotovili tudi širšo zastopanost. Osmi člen, seveda, to je temeljna določba. Moram povedati, da je bila to zelo težka določba, o kateri smo se morali zelo dolgo pogajati. Ela bo seveda tukaj pročevala pritožbe, ki bo dobila tudi pritožbe socialnih partnerjev. Socialni partnerji pa imajo seveda zelo izredno vlogo v določenih državah, članicah, zlasti v eni, glede delovskega inšpektorata. Sedaj ne smemo spreminjati predpisov na nacionalni ravni, to tudi ni bil namen same uredbe. Moramo pa se delovati med sabo, pri tem pa moramo tudi upoštevati posebne danosti v državah članicah, njihove sisteme. Najlepša hvala. Sedaj bom dala besedo gospodu Ziblu, potem pa še gospodu Valdesu. Vprašanje gospoda Radke, strinjam se z vami, poklicno usposabljanje in izobraževanje mora biti na enaki ravni kot akademsko izobraževanje. Glede tega, da bi formalizirali takšno usposabljanje, da bo bolj primerljivo z usposabljanjem v drugih državah članicah, s tem se strinjam, to CDFOP tudi počne, zagotavljanju izmenjava najboljših praks na tem področju. Imeli smo tudi projekt za Slovaško in Malto. Moram pa tudi povedati, da to počnemo na takšen način, da jim pomagamo in ne narekujemo, kako morajo delati. Vse mora namreč temeljiti na, na partnerstvu imamo seveda zelo dobre prakse. Potem pa se omenili še zasebni sektor, sam prihajam iz zasebnega sektorja. Lahko vam samo povem, da je zaposljivost tukaj ključnega pomena za delo dajalce in tudi delo jamalce. Poklicno usposabljanje pa seveda daje mladim, uh, spretnosti za zaposlovanje. Prihajam tudi iz podjetja, kjer so bili trije člani upravnega odbora na začetku vajenci. Ampak to ni edina kvalifikacija, ki so jo imeli. Potem so recimo tudi maturirali, imeli so diplomo. Jaz mislim, da poklicno usposabljanje ni neka zgornja meja ovira, ampak izhodišče za nadaljno izobraževanje. Zato je tudi vajništvo zelo dobra pot do nadaljnega izobraževanja in usposabljanja. Potem pa ste me tudi vprašali, ali lahko združimo teorijo s prakso. Poklicno usposabljanje in izobraževanje je tudi najboljši model, ki to počne. Vedno povezujemo samo teorijo, s tem, kako lahko to teorijo pravzaprav uporabljamo v praksi. V poklicnem usposabljanju imamo veliko več možnosti za to, da mladi pridobijo to praktično znanje, kako recimo v akademskem izobraževanju. Imamo tudi poseben model, da bi takšno usposabljanje tudi prenesli v akademsko izobraževanje. Potem pa sem dobil še vprašanje, ki velja za vse agencije, kako agencije vplivajo na vaše delo. Ja, spet lahko govorim o mojem delu v zasebnem sektorju. Jaz sem vedno v svojem delu uporabljal poročila CDFOPA, ki so mi pomagali skala ocenjevati uspeh poklicnega usposabljanja v različnih državah članicah. Ne gre za neko znanstveno merilo za dokaze, ampak lahko mi verjamete. Glede števila publikacij, 345 tisoč pregledov smo imeli, poleg tega smo imeli tudi veliko število obiskov. Europass ima več kot 26 milijonov obiskov na svoji spletni strani. Poleg tega nas omenjate 200krat v vaših dokumentih, pa tudi smo omenjeni v mednarodnih publikacijah, tudi v znanstveni literaturi smo veliko krat omenjeni. In smo seveda novi, zato lahko seveda sploh čestitam mojim sodelavcem iz Soluna, ki so se res potrudili in ki so seveda vso to znanje tudi prenesli v prakso. To pa tudi vse, mislim, da sem odgovoril na vsa zastavljena vprašanja. Thank you. Now we'll continue with Mr. Valdez. And gospod Valdes, potem pa bom dala besedo gospi Sedlaček. And, uh, and um... Hvala za, za zastavljena vprašanja. Dobil sem nekaj vprašanj v zvezi z enakostjo med spoloma in enakim plačilom na podlagi spola. Temu smo se posvetili v zadnjih letih, naslednje leto bomo seveda pripravili naslednjo anketo o kakovosti in prožnosti na delovnem mestu. Poleg tega pa bomo v to anketo in to študijo zajeli tudi vprašanje v zvezi z enakostjo med spoloma in zlasti glede števila ur, ki si jih delavci oziroma delavke želijo ostati na delovnem mestu. To velja tudi za vse, za tiste, ki imajo doma družinske čane, za katere morajo skrbeti. Tudi uh, moški so izrazili željo, da bi imeli skrajšan delovni čas, ker pač imajo druge družinske obveznosti. Poleg tega pa bomo se povezali tudi z letnim pregledom o kakovosti dela, kajti ne moremo se pogovarjati samo z delavci in delavkami. Nekateri pravzaprav sploh niso na trgu dela, zato je bolje, da če si pogledamo celotno družino, celotno gospodinstvo in se pogovarjamo s tistimi, ki so zaposleni, pa tudi s tistimi, ki niso. Tako da lahko dobimo seveda celotni pregled na trgu dela. Potem pa še nekaj besed o preglednosti plačila na podlagi spola. Mi smo seveda pripravili poročilo glede izvajanja priporočil, imamo dva modela, ki smo ju uporabili. Določene države so veliko bolj zahtevne, kakor druge, glede zahtev, da podjetja poročajo o tem elementu. V drugih državah, predvsem podjetja, morajo objaviti samo osnovne informacije. Seveda, Kaj so pa rezultati? Seveda, eh, če zahtevaš več informacij, potem dobiš seveda tudi boljši pregled, ampak manj je skladnosti. Kajti, če si manj zahteven, je več skladnosti, informacije pa potem niso najbolj mirodajne. Eurofon bo sedaj uh, tudi ugotovil, kakšno je upravno delo takšnega poročanja. Mislim, da nam bo tudi to pomagalo v prihodnosti. Glede splošnih prioritet, ki jih je omenila gospa Višov, izvajanje samega stebra. Ja, to je seveda zelo splošno vprašanje, o katerem lahko govorim celo uro. Imamo pa seveda dva tematska pristopa za naslednji večletni cikl. In en pristop govori o socialni koheziji in konvergenci. ki zadeva vse procese, ki so povezani z delom komisije. In pač opazujemo, ali res prihaja do usklevanja na tem področju. Potem pa je drugi del, ki je povezan z prehodom in z novimi spremembami. Sem smo tudi vključili podnebne spremembe. tudi prestrukturiranje, ki nas čaka v prihodnosti, kajti seveda sedaj pričakujemo spremembo ekonomskega cikla. Kakorkoli moram povedati, da smo opravili ogromno dela, pred kratkim smo tudi objavili samo poročilo o delu na platformah, no to poročilo smo objavili pred dvema dnevoma in v tem poročilu govorimo o vseh prednostih in slabostih, in tudi o vseh značilnostih delavcev, ki delajo za platforme. Potem pa še nekaj besed v zvezi s tem, kako spremljamo vso to delo. Vse agencije imajo tudi poseben sistem za spremljanje, imamo tudi zunanje izvajalce, recimo lani nas je ocenjevala komisija. v zvezi z našim delom. Lahko povem, da smo bili lani omenjeni v 273 dokumentih Evropske unije. Evropska komisija je tista, ki se poslužuje našega dela, kajti seveda komisija je tista, ki ima pravico do zakonodajne pobude. Ni pa samo komisija, tudi vi uporabljate naša poročila 15 ste jih uporabili v zadnjih letih. Pa tudi ILO uporablja naše delo, s ILOM tudi sodelujemo na mednarodni ravni, ne smem pozabiti še na OECD. Poleg tega pa, ko sem že dal, je komisija tista, ki najbolj uporablja naše ugotovitve, pa tudi vi. Evropski parlament. Poleg tega nas omenjajo tudi v znanstveni literaturi. To je zelo dobro merilo za naše delo, kajti to ni povezano z samo uporabo našega dela, ampak z zanesljivostjo našega dela. Okrog šestokrat smo omenjeni v znanstveni literaturi letno, podobno kakor CDF. To pa pomeni, da so naša poročila zanesljiva in objektivna. Najlepša hvala, sedaj pa bom dala besedo gospe Sedlaček, potem pa še gospodu Onestineju. Hvala za besedo. Bom najprej odgovorila na splošno vprašanje v zvezi s tem, kako mi podpiramo steber socialnih pravic. To je tudi povezano z našim večletnim strateškim programom. Vse temelji na tem, kar se zahteva v samem socialnem stebru. In seveda mi pač pravimo, da je zdravje in varnost na delovnem mestu temeljna svoboščina in pravica. Lahko omenim tudi digitalizacijo, opravili smo tudi posebno poročilo o napovedi na področju digitalizacije. V tem poročilu smo predstavili štiri scenarije. V zvezi s tem, kaj se lahko zgodi, če bi prišlo do določenih okoliščin, recimo, če smo priča gospodarski krizi, kar se recimo lahko zgodi z vseživljenjskim učenjem in izobraževanjem. Pripravili bomo tudi celovit pregled in pripravili tudi preventivne ukrepe, recimo delo z roboti, ki niso več v kletkah, recimo, kaj to pomeni za zdravje in varnost na delovnem mestu, delo z umetno inteligenco. Kdo tukaj je? narekuje delo ljudje ali roboti. Poleg tega pa bomo po tem, po teh projektih začeli z kampanjo o zdravem delovnem mestu in to nas bo zaposlovalo nekaj let. Naslednja kampanja je seveda zelo pomembna na področju zdravje na delovnem mestu, saj je povezano z motnjami v našem mišičevju in kosteh, saj je tudi povezano z psihološkimi motnjami. Treba povedati, da smo zabeležili štev... večje število psiholoških bolezni na delovnem mestu. To je seveda vse zelo pomembno in moram povedati, da je takšna motnja prvi razlog za zgodbo neupokojevanje. In zato smo tudi pripravili številne projekte glede obole našega mišičevja in kosti. Poleg tega pa smo pripravili tudi horizont talno vprašanje, za vse gre za MSP-je, mikropodjetja, kako zagotoviti dostop za vsa ta podjetja. Ne smem pa pozabiti pa še na vprašanje enakosti med spoloma. Pa še to, kar sta prej povedala Juan in Jürgen, kako je povezano z izvajanjem našega delovnega programa. To sem že prej povedala, mi smo zelo edinstveni, gre za mrežo, naša agencija temelji na mreženju. To pa pomeni, da vse čas sodelujemo z vsemi državami, članicami. Prejšnji teden sem bila v Sloveniji in dobila sem zelo dober pregled na tem, kar se dogaja v državi članici preko te mreže. To je seveda zelo pozitivno. Juan je to že prej omenil. Imamo tudi redne preglede, in študije z deležniki. Zadnja študija je pokazala, da je 90 odstotkov naših deležnikov in partnerjev tisti, ki uporabljajo naše dejavnosti, naše gradivo pri svojem delu. To je seveda zelo pozitivno. Pa še to, kar sem že prej omenila, duševne motnje, ki so povezane z delovnim mestom, so v porastu. In seveda naše dejavnosti na področju digitalizacije imajo tudi posebno napoved glede učinka na zdravje. In tukaj poštevamo tudi psihološke in socialne motnje in tveganja. Sedaj je veliko več dela z roboti, uh, z umetno inteligenco, več je spletnega dela, dela nadaljav in tukaj se soočamo z novimi izzivi in grožnjami, ki pretijo našemu duševnemu zdravju. Tako da bomo pač morali videti, kako to delo vpliva na zdravje ljudi. Potem pa bomo tudi predstavili izide našega poročila o novih tveganjih. To bomo storili uh, Ob koncu tega leta sodelovali smo z 33 podjetji in v tej anketi smo prvič omenili tudi vidike digitalizacije. To pa tudi pomeni, da bomo videli, kako se delavci odzivajo na digitalizacijo, poleg tega pa bomo lahko bolje spoznali tudi vse izzive. Ampak to bomo storili do konca tega leta. Now... Najlepša hvala. Sedaj pa bom dala besedo še gospodu Onestiniju. Hvala za besedo. Omenil bom dvoje, ki je povezano z našo fundacijo. Omenili ste socialni stebr. Tudi če sodelujemo s tretjimi državami, moramo upoštevati prvo načelo stebra. Gre za poklicno usposabljanje in izobraževanje ter vseživljensko izobraževanje. Seveda, mi hočemo uresničiti vse te cilje. Potem ste tudi dejali, da moramo obrati celovit pristop do izobraževanja. Seveda, vseživljenjsko učenje je nek slogan, ki ga poznamo že kar nekaj časa v tretjih državah. V naši soseščini pa tudi opažamo, da želijo seveda prevzeti naše pristope na področju vseživljenjskega učenja. Tako da imamo tukaj zelo veliko primerov dobre prakse. Potem pa sem dobil še vprašanje v zvezi s tem, ali smo zadovoljni s tem, ali Evropska unija uporablja naše znanje. Sveda, vedno se lahko kaj izboljša, to je moj odgovor. Ampak lahko pa tudi povem, da če nam uspe vzpostaviti določene matrike z sodelovanjem z tretjimi državami če lahko bolje izmerimo same reforme in kompleksne politike, potem vidimo, da je prišlo do določenega premika. Poleg tega pa tudi lahko ugotovimo, kako evropske institucije uporabljajo naše znanje. Recimo, najprej se to nekako prenese v politični dialog z državami članicami, poleg tega pa Evropska unija uporablja naše znanje tudi v pilotnih projektih, tudi v tretjih državah, kjer Evropska unija ponuja finančno podporo za izboljšanje vseživljenjskega učenja. Se pravi, dosegli smo ogromno napredka, tukaj sodelujemo z Generalnim direktoratom za zaposlovanje, ki usklajuje naše delo v okviru komisije. Moram povedati, da je sedaj naše delo veliko bolj usklajeno, zlasti s tretjimi državami. Poleg tega pa tudi evropske institucije bolje upravljajo svoj politični dialog. Mar se kaj lahko še izboljšamo, ampak imamo kar nekaj primerov dobrega sodelovanja na tem področju. Se pravi, kako te te države uporabljajo naše delo na politični ravni in na ravni finančne podpore. Kar nekaj vas želi prispevati tej razpravi, zastaviti vprašanja. Prosim vas, če si vzamete največ dve minuti na vprašanje. Najprej se znam imen Sater. Madam Sparentak. Madam Sparentak. Madam Zalewska, Madam Zdanoka, Mr. Patten, Mr. Forles, uh, Mr. Kanyev, mr lenaers madam fernandes and uh, madam langen zeppen so please we'll start tako sedaj bomo začeli in še gospa brune okay should be it as uh, so we'll start with madam tako gospa suter potem pa gospa šparentak se pa pripravi Thank you, Mrs. Uh, Chair. Thank you very much for all the very interesting presentation. Hvala lepa. Veliko sem se naučila kot nova poslanka. Imam pa specifično vprašanje za mm, gospod Sedlaček, kar se tiče zdravja in varstva pri delu. Menite, da je evropska strategija glede tega a? resnično nekaj, kar lahko vodi k več dejavnostim in sodelovanju med državami članicami in kako lahko skušamo doseči še napredek v tem pogledu in potem še bolj specifično, da vam nasnovi na delovno mesto. Seveda imamo uredbo REACH, ki govori o posameznih kemikalijah na delovnih mestih. Si ne bi raje ogledali zmesi proizvodi, ki so na trgu, vemo, da seveda je to razprava, ki teče. In potem drugič, ali ne bi potrebovali tudi ocene po dajanju na trg. Pred dajanjem na trg imamo, po pa ne. Ma ne bi pri teh proizvodih torej potrebovali tudi nadzor po dajanju na trg. Hvala lepa. Adam Šparat. Hvala lepa, gospa Šparentak. Pripravi pa se gospa Zalevska. Um, make... Tri vprašanja, skušala bom biti, biti kratka. Najprej prvo. CDFOP. Zeleni dogovor bo pomemben pri delu komisije in upamo, da bo to prineslo blagostanje vsem. Zato me zanima, ali pripravljate urodja za napoved zelene tranzicije in za zelene veščine, ki jih bomo potrebovali. In Eurofound, veseli me, da sem videla publikacijo vašega poročila, kot ste tudi sami že omenili. In zapisano je, da je eno glavnih dognanj to, da se lahko ponudi dostop do zaposlovanja, tudi za ranljive skupine. Še prav posebno takrat pa mislim, da je zelo zaskrbljujoče, da je eno drugih glavnih dognan, da nobena država članica nima jasnih pravil, kar se tiče zagotavljanja zaposlitvenega statusa za te skupine ljudi. To bi lahko ogrožalo njihove pravice do dela. Boste delali še naprej na tej temi ali boste pripravili tudi primarjalno študijo, kako bi lahko dejansko izboljšali to področje in kako bi lahko pokazali jasen zaposlitveni status delavcev na platformah. In kako lahko zagotovimo, da so delavci na platformah dejansko zaščiteni tudi zakonodajo. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Hvala lepa, gospa Zalewska. Hvala lepa, gospa predsednica. To, da se pogovarjamo tukaj o prihodnosti, to je zasluga predsednice. To je zelo pomembno, veliki izzivi so pred nami, veliko dela je še pred nami v naslednjih petih letih. Pozavi s tem, sedaj nekaj pripomp. Najprej, ko tukaj slišimo predstavitve, veliko krat slišimo, da delate sporedno, da torej ne izkoriščate študij dru drugih in da potem podajate potem drugačne diagnoze. In potem tudi, kateri so učinki. Torej, ko govorimo o številu študij, anket, to niso učinki. Veliko krat vas seveda citirajo, ampak učinki so dejansko zakonodaja, ki je sprejeta in očitek na delo določenih odborov in načrtovanje tudi rešitev. Ko govorimo na primer o izobraževanju odraslih, moramo povedati, da imamo različne metodologije prvič po različnih državah. Pogosto imamo tukaj slabe rezultate in eh, istočasno in priporočam podatke z Polske. Odrasli pravijo, na kratko, usposabljanje je nekakovostno, predaleč od tam, kjer živijo in odrasli potem seveda občutijo sram, da nimajo določenih kompetenc. Seveda je dobro, da sodelujemo, dobro je, da poglobimo to sodelovanje, ampak kaj mi še manjka, da bi imeli bolj individualizirana dognanja. Želimo vedeti bolj podrobno, kaj se dogaja. Naslednja, nadaljna vprašanja pa bom zadajala še v naslednjih petih letih. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa, gospa Ždanoka. Najprej se prijavi gospod Peten. Thanks. Hvala lepa. Predsednica, hvala lepa vsem, ki ste predstavili vaše agencije. Imam pa vprašanje in pripombo za gospoda Menedec Spalteza. Najprej, hvala lepa za te vaše sklepe. To smo uporabili tudi v poročilo o ravnovesju med poklicnim in državskim življenjem. In to smo potrdili, lahko potrdimo, da je bilo zelo koristno. Dve vprašanje glede teh tem. Najprej, minimalna plača. To je bilo omenjeno v predlogu Ursula von der Leyen. Vem, da imate tudi nedavne podatke. Boste podali priporočila, tudi kar se tiče minimalnega prihodka, ne samo minimalne plače, potem pa tudi stanovanska politika. Kot kaže nova študija, eh, me zanima bolj podrobno, kakšni so rezultati na stranansko politiko. Hvala lepa gospod Paten, potem pa gospod Fulas. Hvala lepa, predsednica. Tri in pol vprašanja imam. Najprej, kar se tiče poklicnega izobraževanja. Z veliko pripombami se strinjam. Vajeništvo, poklicno izobraževanje je zelo pomembno, včasih je to pocenjeno. Zanima me, koliko dela ste upravili, ne samo z vladami in državami, temveč tudi, kar se tiče civilne družbe in manjših organizacij v skupnostih, ki so tako pomembne in tudi boljše kot velike institucije, kar se tiče doseganja skupin, ki jih je težko doseči. Drugo vprašanje, to je zelo neposredno vprašanje ETF, ma ne bi bilo bolje, če bi delo, ki ga pravite, upravljali države članice. Ne vem, zakaj bi nadnacionalna organizacija kot je EU se lotevala takega dela. In tretje vprašanje, to je najbolj osebno vprašanje, se upravičujem, ampak sicem že, ko poslušam panele ki govorijo o določenih stvarih. Seveda, dobro, kar se tiče enakosti spolov, to je že veliko pravnega dela, ampak mene pa res zanima, kaj se tiče drugih področji, ki so tudi pomembne, da bi dejansko se osredotočili na pomembno vprašanje. In potem, ko sem v briefingu seštejo številke, ste zapisali, da imate približno 125 milijonov evrov na razpolago, nekaj več. Zanima me pravi vpliv tega dela in podali ste dobro odgovore, kar se tiče raziskav, publikacij, citiranja v publikacijah in tako dalje. Ampak nekateri kolegov menijo, da to ni pravi nadzor in ni prava odgovornost. Torej, moje vprašanje je, ali menite, da je teh 125 milijonov evrov, ki vam jih namenjeno, da so to sredstva, ki so dobro porabljena? Forlas in Mr. Kanev, please get ready. Hello. Gospod Forlas, govoril bom grško. Hvala lepa. Tudi sam bi se rad zahvalil gostom, tudi sam sem eden novih eh, poslancev in zato je to za me še toliko bolj zanimivo. Zelo zanimive so številke, še prav posebno. Naj se obrnem na predstavnico Oše. 150 tisoč ljudi umre vsako leto v EU zaradi bolezni, ki so povezani z njihovim poklicem. Naprimer, eh, omenili ste obolenja za rakom. Sedaj imamo novo izvoljeno predsednico komisije, predstavila je program za boj proti raku. To je petletni program. Kaj menite o tem? Potem sem slišal tudi, da imate orodje, ocenjuje se tudi tveganja do določene mere, kakšen je dostop do tega, tudi državljani imajo dostop do tega. In potem še za kolegico, ki je morala žal oditi, kaj pa burnout, pregorelost in tudi atipične. Atipična delovna razmerja, tukaj kakšna povezava, imate kakšno spoznanje? Hvala lepa. Ready. Uh, uh, Gospod Kanjev, hvala lepa. Predvsem vprašanje za CDFOP. Najprej naj vam čestitam za prizadevanja glede poklicnega izobraževanja, da bi dobili več proračuna za to. Vseeno pa v državah, kot je Bolgarija, se neravnovesje razlike večajo. V tem trenutku trg delovne sile nima dovolj kvalificirane delovne sile. Istočasno pa so najbolj ranljive skupine, še prav posebno romska skupnost, na obrobju ostanejo, ostajajo odrezani od trga delovne sile zaradi stalne brezposobnosti ali pa zaradi tega, ker delajo na črno, tudi v Bolgariji in tudi druge. Istočasno pa celotne države in regije so ekonomsko konkurenčne samo zaradi nizkih plač, nizke, nizkih stroškov delovne sile. Dve vprašanje. Prvič, mar ne menite, da bi poleg administrativnega, finančnega prizadevanja morali imeti tudi povezavo, večjo povezavo med izobraževanjem in trgom dela po vsej Evropi in potem Kaj menite o povezavi med minimalno plačo in minimalnimi zavarovalniškimi dejatvami in razmerami glede najbolj randljivih? Gospod Lenars. Yes, thank you, uh, thank you very... Hvala lepa, hvala lepa, predsednica. Pred letom in pol je komisarka Tyson predstavila predlog za je učenje in sedaj je veliko veselje, samo po letu in pol. Imamo tukaj tudi že direktor, ki predstavlja cilje agencije, dosežke agencije in to je velik dosežek. In moramo se zahvaliti komisiji, komisarki Tyson, romunskemu predsedstvu, pa tudi veliko kolegom, asistentom v Evropskem parlamentu, ki so trdo delali, da so to omogočili. Sedaj pa imamo tudi odgovornost, ne pozivimo kot parlament, imamo strokovnjaka kot del pravnega odbora in bomo torej tudi slišani. Vesel sem, da se je za šest delovnih mest lotilo, eh, opustite, prijavilo več kot 400 kandidatov, tako da je torej to privlačno delovno mesto. Upam, da bo tako privlačno tudi po ukrepih, ki jih bodo sprejemali vprašanje, ki je skupno, seveda edinstveno je, da imamo vse predstavnike agencij tukaj. Jela potrebuje odločno sodelovanje z drugimi agencijami, zato da bi ustvarjali sinergije, istočasno pa, da se izogibamo podvajanju dela. Kakšne konkretne načrte imate v drugih agencijah in v Eli, da bi to uresničili, da bi zagotovili, da bo delo Ele dodana vrednost za druge agencije in kako bodo sodelovali v prihodnosti? Uh, gospod Fernandez in gospod Zipel, prosim, potem. Yes. In lugar, Hvala za besedo. Najprej bi se seveda rada zahvalila vsem gostom za njihovo predstavitev. Mislim, da smo se pogovarjali o ključnih vprašanjih, ki zadevajo naš odbor za zaposlovanje. Sama pa bi želela omeniti eno vprašanje, ki smo se ga predotaknili, gre za zdravje na delovnem mestu. V našem odboru smo zelo zaskrbljeni nad tem, da je prišlo do nekih novih podarkov, nove komisije in sicer, da eh, samo zaposlovanje morda tudi ni toliko povezano z socialnimi vprašanji. To je treba povezati. Zdravje je na Delovno mesto je nekaj, kar moramo pravzaprav nasloviti tudi na ravni Evropske unije. In tukaj bodo vaše agencije igrale zelo pomembno vlogo, zlasti Oša in Ela. Mi smo tudi novega kandidata za komisarja, gospoda Šmita, tudi prosili, da omeni tudi zdravje na trgu dela oziroma delovne mesto, kajte sedaj omenjajo samo delovne pogoje. To ni dovolj. Moramo tudi tesno sodelovati na tem področju, tudi z Eurofondom in z Ošo tako da bomo lahko ubrali celovit pristop. Vem, da Oša dela ogromno na področju zdravja in varnosti na trgu dela. To je tudi vrzel, ki jo moramo zapolniti v Evropskem parlamentu, potem pa je treba omeniti še Eurofond. Ja, dobro je, da govorimo o delovnih pogojih, ampak podarek mora biti tudi na trajnostnem zaposlovanju in da bomo na takšen način tudi izpolnili cilje trajnostnega razvoja, zlasti cilja trajnostnega delovnega mesta. Hvala. You, no, Hvala lepa. Sedaj pa gospod Langen Ziben, potem pa gospod Brune. Ja, hvala lepa, gospa predsednica, gos, kolegice in kolegi, hvala lepa za predstavitve. Veliko je že bilo zastavljenih vprašanj, veliko tudi podanih odgovorov, tako pa če, če si bolj na koncu. Moje, vpraš moje vprašanje gre v smeri. nekaterih kritik, kar se tiče stroškovnih faktorjev in mislim, da ste omenili tudi to vodoma, da obstajajo študije, oziroma raziskave in projekti, ki jih želite vzpodbuditi, če sem vas prav razumela, če ne me popravite, ki bi morda povedali več o tem, kaj bi konkretno lahko še storili glede načrtov, da bi zagotovili bolj aktivno podporo kot sem že dejala, trajnostna delovna mesta, to je seveda potrebno doseči in potem te bolečine v hrbtu in bolezni povezane s temi so huda ovira. Uh, gospa Brune. Hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa vsem za zelo zanimivo predstavitev. Moje prvo vprašanje se nanaša na gospod Zipel, Meneda Zvanesa in gospoda Onestinja, kar se tiče dostopa do izobraževanja, še prav posebno za ženske. In sicer vseh oblik izobraževanja. To je tema, ki je v Franciji zelo pomembna. Ženske manj dostopajo do poklicnega izobraževanja in mislim, da potem prihaja tudi zaradi tega do razlik v plačah v kasnejšem poklicnem življenju. Rada bi torej odgovor na to vprašanje. Moje drugo vprašanje je že bilo delno zastavljeno. To, kaj gre za vprašanje gospe Sedlaček, kar se tiče študij, ki ste jih izvedli glede tvegan na zdravje za delavce na platformah, še prav posebno, ko gre za zdravje na delovnem mestu. Hvala. Uh, Hvala lepa. Sedaj pa dobijo besedo gostje začne gospa Sedlaček, ker je večina vprašanj bila za vas in Ošo. Potem pa gospod Valdes. Prosim, gospa Sedlaček. Hvala lepa, hvala lepa za vsa vprašanja. Zelo zanimiva. Naj začnem z odgovorom najprej glede evropske strategije. Mislim, da je po mojem mnenju, pa tudi po izkušnjah EU-OŠA, in komisije, da če nimamo evropske strategije na tem področju, potem nacionalna raven še vedno čaka na strategijo EU-OŠA. In začenjajo pogajanja s socialnimi partnerji in strokovnjaki, še le takrat, ko že dobijo končno različico strategije EU. Trenutna strategija EU se bo končala 2020. In komisiji se o tem že pogovarjajo, ampak lahko vam povem, da na nacionalni ravni potrebujejo smernice glede glavnih prednostnih nalog, glede varnosti in zdravja pri delu. Izkušnje, ki jih imamo, so, da potem temu sledijo. In če si ogledamo trenutne nacionalne strategije, skoraj vse zrcalijo prednostne naloge, ki so v strategiji EU. Torej je samo pozitivno, če spremljamo to strategijo in nadaljujemo z njo. Nevarne kemikalije, to je predvsej kompleksno vprašanje. To, kar omenjate, je uredba, ki je povezana z ričem, seveda. seveda eksante, evalvacija po teh pravilih in večina tukaj zadeva snovi, ne pa zmesi. To ni naše politično področje, ne ukvarjamo se s to zakonodajo. Vendar pa tesno sodelujemo z EKO, naprimer, ampak tukaj to smo, samo moje zasebno mnenje, to potem vodi tudi do posledic na delovnem mestu in imamo potem podobne razmere. Proizvajalec določenega proizvoda mora obvestiti zaposlovalca o vseh sestavinah in o nameravani uporabi. Potem mora zaposlovalec dati tudi poradne informacije proizvajalcu o vseh tem, ali obstaja kakšna okoliščina, pri drugačni uporabi, ali obstaja kakšna težava. In to ne deluje. Zato mislim, da moramo tudi mi na delovnem mestu imeti nek sistem poročanja, ki teoretično obstaja o uporabi teh snovi in o posledicah za zdravje ljudi. Imeli smo določene sisteme poročanja, na nacionalni ravni to obstaja, ampak nekaj glavnih izzivov pa še vedno je. Naj omenim samo enega. Pravijo, da je proizvod v določenem podjetju in prije do alergije ali karkoli že. Najprej se stopi vedno v stik z družinskim zdravnikom ali bližnjim zdravnikom. In vemo, univerze v skoraj vseh državah imajo težave z znanjem zdravnikov, kar se tiče zdravja in varnosti na delovnem mestu. Premalo je torej poročanja o tem in potem tudi nimamo dokazov, da je alergija povezana z uporabo tega proizvoda. Ne moramo podati povratnih informacij. Zveni logično, ko govorite uporaba po dajanju na trg, za nas je to ocena uporabe mm, določenega proizvoda, ko je že v uporabi. Potem nekaj vprašanj, mislim, da to vprašanje je za skoraj vse izmed nas. Da, glede digitalizacije smo upravljali veliko dela tudi glede dela na platformah rezultati študije, ki jih lahko vidite na naši spletni strani, to kažejo. Ampak najpomembnejše je, da vsi delavci na platformah so izpostavljeni enakemu tveganju kot naprimer čistilka v določenem podjetju ali delavci v gradbeništvu. Več ali manj. Ampak, stop dostopa do, delav, do teh delavcev pa ni. To pomeni, da ni pravega nadzora, ni dostopa do določenih storitev, glede varnosti izdaja na delo in do preventivnih ukrepov. Imeli smo zelo zanimivo delavnico lani v Bruslu. Povabili smo kar nekaj strokovnjakov iz veliko držav članic, ki so predstavili svoje pristope glede dostopa in reguliranja dela delavcev na platformah. Poglejte si sklepe te delavnice. Države imajo različne pristope. Francija je veliko pred drugimi. Združeno kraljestvo počne tudi nekaj. Ampak to je prikrojeno njihovim potrebam in sistemu in ne moremo to kar tako prevzeti ena ena. En pristop ne bo. možen za vse. Pomembno pa je spremljati potem razprave z državami članicami, še prav posebno s socialnimi partnerji, kajti tudi ti imajo svoje strategije in potem končno najti rešitve ali ukrepe, ki bodo dogovoreni na EU ravni, kako zaščititi te delavce. Ampak prosim, pogledajte si to na naši spletni strani, videli boste študije, pa tudi potem spremljevalne študije. Še ena pripomba. Ko pravite, da ne sodelujemo, to ni res. To ni naš način dela. Vsako leto podpišemo memorandum o načinu sodelovanja, na katerih področjih bomo sodelovali, da se izognemo podvajanjem. In mislim, da je to precej uspešno. Seveda, se ukvarjamo s kompleksno temo digitalizacije. To je potrebno. Tukaj gre za celotno poročje socialne politike, ampak uporabljamo vse študije. Če si ogledate naše študije, pa študije Eurofonda, boste videli, da uporabljamo študije. Točno to počnemo najprej. Pregledamo študije, ki so že na voljo. Poglejte si, lahko pa grem tudi še v podrobnosti, če želite. Morda teh informacij nismo sposobni posredovati na ustrezen način. Potem pa rak. Da, mislim, da če si pogledamo vse te številke, je to katastrofalno. Moralna obveza seveda je, da rak, raka preprečimo potrebno pa si ogledati potem tudi stroške vseh teh bolezni in tudi smrti. Pomembno pa je, da smo v povezavi z rakom združili socialne partnerje, agencije, komisijo, Finsko in druge države. Mislim, da gre za pomembno pobudo nizozemske, ko je predsedovala EU. Začeli so boj proti raku z veliko pobudo, sedaj pa vsa predsedstva, naprimer Finsko, potem Nemško, bodo vodilni pri tej pobudi boja proti raku. Veliko je dejavnosti, sodelovanja, raziskav na tem področju in mislim, da to kaže, kako nujno in pomembno je boriti se proti raku. Potem omenili ste tudi naše orodje za oceno tvegan. Da, to je orodje, kjer je lahek dostop prek interneta, brez kakršnih koli stroškov, za veliko sektorjev, za veliko nalog in resnično je enostavno preveriti. Gre za nekakšen seznam ki ga lahko uporabijo vsi. Moram pa razložiti, kako dobiti dostop, ker imamo točke za stikanje. Je pa to brez troška za mikro in mala podjetja. Potem pa vprašanje o izgorelosti, burnoutu in atipičnih zaposlitvah. Da, po 2008 smo izvedli študijo, ne samo pri nas, tudi drugje. In smo lahko videli, da se psihosocialna tveganja večajo. Po 2.8 se tudi burnout v teh študijah pojavlja veliko bolj pogosto. MSD. Gospod Frandes, ste želeli odgovor na kako vprašanje ali ste samo podali informacije, da moramo pač poskrbeti za določene stvari? No sí. Ne, hotela sem samo povedati, da je treba sodelovati med parlamentom in agencijami tako, da bomo spodbujali temu, ki velja za vse, ki je pomembna za vse. Um, MSD back pain, uh, uh, yes. Bolečine v hrbtu. Da, pred dvema letoma smo potem začeli, no, že veliko prej, seveda, tudi kar se tiče MSD in bolečino hrbta. In tukaj imamo jasne indikatorje in faktorje, ki vplivajo na ta sindrom in tudi na bolečino hrbta. Mislim, da skoraj da vsaka druga oseba v Evropi že ima enkrat v življenju težave s hrbtom. V tem projektu Oša posveča tudi posebno poglavje. Bolčinom hrtu, prav tako pa tudi vračanje na delovno mesto, pogosto krat se ljudje potem ne vrnejo več po težavah in mi skušamo seveda potem oblažiti težave na začetku in potem pomagati tudi pri vrnitvi. Obstajajo pa tudi drugi vidiki, naprimer tudi psihosocialna tveganja, Vemo, da tisti, ki delajo v stresnih razmerah, razvijajo prej te oblike bolezni in poškodb, še posebno bolečine v hrbtu. Imamo no, pa potem tudi predlagana priporočila za podjetja, za zaposlene, za sprejemanje politik in sedaj smo začeli tudi kampanjo o zdravem na delovnem mestu, ko bomo ozaveščali o tej temi in sodelovali s podjetji in socialnimi partnerji na vseh ravneh, da bi razširili to sporočilo, kaj na širše. Hvala. Um, malce zamujamo. Uh, lepo, da ste tako aktivni, gospod Petro, ampak uh, ne morem vam dopustiti še enega vprašanja. No, v redu. Ne, ne, se nimam še enega vprašanja. Ampak ja, vem, vem eh, da zamujamo, eh, spoštujem vse govorce, ampak eh, potem nas čaka pomembna tema in vem, da želijo drugi še to komentirati. Ja, tudi sama to želim. Res mi je žal, ampak moramo odročiti časovne molitve tudi za odgovore. Vem, da je to nepošteno. Kajti um, pred drugim krogom nisem ničesar omejevala. Torej, um, čim manj časa, prosim, da se vzamete. Um, tisti, ki bo najkrajši, bo zmagovalec. To bo majhen uh, natečaj za vas. Gospod Vades in potem uh, gospod Rastini, prosim, vi ste prenaslednji. Um, hvala lepa. Najprej sinergije ter pa odgovornost do parlamenta. Ja, sveda smo odgovorni parlamentu. Imamo memorandum o soglasju z drugimi petimi agencijami. Skupaj smo se dogovorili za dejavnosti, imamo tudi Evropsko študijo o podjetjih, imamo skupna poročila o ciklih, kot je že menila gospa eh, Fernandez skupaj z Ošo in pa eh, poleg tega imamo tukaj še druge pomembne zadeve. Potem učinek na zakonodajo. Ja, um, ni neposreden, ampak je pa gotovo posreden učinek. Um, mi vplivamo na delo politike, čeprav ne neposredno. Ampak naše študije lahko najdete, naprimer, v jamstvu za mlade, potem pri transparentnosti, pri Evropskem semestru, pri Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji. Uh, koliko sredstev je razumnih? Uh, Sveda je to pametna pripomba. Mislim, da smo za 10 odstotkov zmanjšali osebje v zadnjih letih. Uh, nekatere vlade želijo več in več, ker potrebujemo primerjalne informacije vsi skupaj. To je naša dodana vrednost. Eh, ne spuščamo se v nacionalno strokovno znanje, ampak v primerjave med državami. Naprimer, sedaj ne moramo več ugotoviti, kako se Združeno kraljestvo primerja z drugimi. Potem imamo še državo kot je Norveška, ti plačuje za to, potem smo odgovorili do našega upravnega odbora, tam so predstavniki vaših vlad tudi v uh, svetovalni odbor pridejo, potem smo odgovorni komisiji, potem imamo različne revizije in preglede in prav tako um, mora parlament sprejeti razrešnico za nas. Mislim, da res uh, se agencija zelo skrbno nadzoruje, uh, predvsem bolj ali pa drugače kot pa kakšna občina, naprimer v Evropi. Pa bi bili po velikosti podobni kot pa občina. Potem platforma. Ja, omenili ste ustrezna vprašanja. Imamo pluse in pa minuse pri tem in situacije so medsebojno zelo raznolike pri platformi. Uh, ponekod so situacije manj jasne, ponekod pa uh, je funkcija zelo jasna. Želeli smo se izogniti zapletom, zato smo zbrali skupaj vse informacij o raziskavah eh, na spletni strani. Nima za dosti časa, da bi to tukaj razložil, ampak je veliko rešitev že na voljo z uredbo, pa tudi sicer z kolektivnimi sporazumi in pa z prostovoljnimi ukrepi med drugim. Potem minimalna plača, eh, da se čim krajši priporočila imamo, imamo torej eh, vse, kar je na podlagi dokazov, potem vključevanje socialnih partnerov, to je ključno pri določanju plač in potem še predvidljivimi in pa preglednimi sistemi. 22 držav imamo, um, um kjer je to je že, potem par držav, kjer se o tem govori, potem pa še par držav, kjer ne želijo takšnih schem, kajti imajo drugačne rešitve, naprimer kolektivne sporazume. Skandinavske države so takšne ali pa Avstrija. potem usklevanje poklicnega in zasebnega življenja. O tem smo že prej govorili, že v prejšnjem krogu in sedaj mislim, da smo kar ostali. Really Hvala, ja res uh, cenim, uh, da ste bili kratki. Sedaj pa gospod Onestini in potem gospod Zibel, vi pa se pripravite, lepo prosim. Thank you. Hvala. Tri krajše pripombe imam. Kot prvo, sodelovanje zelo tesno sodelujemo s CDFOPom in pa s Eurofound eh, zaradi metodologije in pa podobnih področji. Potem um, pri uveljavljanju dela pa delujemo različno. Nekateri stvari lahko uskladimo, nekateri pa pač ne. Med agencijami, kajti mandati so različni. Naš mandat je sploh precej uh, drugačen kot pa drugih. Uh, Naj um, se navežem še na to usposabljanje in razlike po spolu. To večkrat slišimo obravnavano tudi po državah. Te primerjave so zelo zanimive, kajti nekatere države so sicer v boljšem položaju, ampak eh, ta problem je horizontalnega značaja. Zato mislim, da ne gre samo za izobraževanje usposabljanja, ampak za marsikaj drugega. Ima pa nekaj dobrih praks in to sedaj želimo um, tudi vključiti. Namreč, um, vidik spola je ključnega pomena in to želimo vključiti tudi v naše reforme. In potem še razloge za te ukrepe na evropski ravni. Evropska federacija za usposabljanje je agencija, ki podpira evropsko zvonanje delovanje. To zvonanje delovanje naj bi imelo učinek tudi na druge uh, teme, prav zaradi um, vpliva EU na druge države. To ne zmenjuje dela držav članic Evropske unije. V nekaterih eh, državah, kjer mi delamo kot EU, so tudi države članice zelo aktivne in tudi z državami članicami sodelujemo preko različnih upravnih odborov. Želimo sinergije. Je pa res, da niso države članice aktivne v vseh drugih državah izven Evropske unije, zato tukaj želimo obrati bolj sistemski pristop. Naš končni cilj je to, da Mm, živimo v čim bolj mirni, stabilni soseščini, kjer lahko države ustvarijo delovna mesta in skrbijo za svoj gospodarski razvoj. To je v našem skupnem interesu za vse in uh, tukaj je ETF tudi ključnega značaja. Hvala. Hvala lepa, gospod Zibel in potem gospod uh, Kurel, vi pa ste pripravljeni. Pri, pripravite. Hvala bom poskušal biti kar se da kratek, ne bom ponavljal za drugimi in se bom osredotočil na eh, ta zeleni pakt uh, in pa napovedi. To je nekaj novega, tudi um, moja funkcija je dokaj nova. Ampak ne vas pomirim. Tako kot pri digitalizaciji je to nekaj novega in potrebujemo preboj. Imamo vse ustrezne instrumente za analizo in pa za napovedi, če bodo potrebne. Prej uh, sva s Hvanom govorila o vplivih podnebnih sprememb in pa o tem, kako to rešiti. Skupaj to lahko rešimo. Potem pravite, da navedbe še ne pomenijo vpliva. Ja, to je polemično vprašanje. Ampak gledajte, um, če se um, te znanstvenike veliko citira, potem to pomeni določeno vredostojnost. Res je, politični dokumenti so pomembni, ampak statistike pa vendarle kažejo, da um, naš vpliv obstaja. Uh, in iz um, že iz prejšnjih uh, funkcij vam lahko zagotovim, da tudi praktiki potem eh, uporabljajo to strokovno znanje in študije. Potem rezultati raziskav in personalizacije, ne vem, če sem to prav razumel, ampak v CDFOP vse začenjamo, uh, CDFOP vse odobri, ampak prav tako tudi začenjamo eksperimentiranje z drugimi dokumenti, ki jih lahko osebi objavi pod svojim imenom kot posamezniki. Potem še vključevanje civilne družbe, ja, to počnemo. En primer, naprimer, je to, kar bo 16, 14. oktober uh, v Helsinkih, torej teden za poklicno izobraževanje sposabljanje. Vsi bodo vključeni, tudi socialna um, in civilna družba in izobraževanje, eh, usposabljanje. Uh, vsi ti akteri bodo vključeni. In mislim, da smo povezani s civilno družbo. Potem pa še raznolikost agencij, No, um, glede na svoje izkušnje lahko rečem, da še nikoli nismo tako raznolike ekipe kot sedaj. Lahko si v zasebnem sektorju, um, v podjetju, potem je veliko raznolikosti, ampak sicer pa pogosto ne. Potem, kaj je dobro, kaj ni dobro, o tem sedaj ne bi sodel. Potem Bolgarija. Kot prvo, seveda, ne obstaja univerzalen pristop za vse. Treba je upoštevati lokalne pogoje. CDFOP poskuša to vedno storiti, tudi glede na svetovalni pristop za države, ki pristopijo k nam. Če želite več zakonodaje, potem je treba to storiti tudi na nacionalni ravni. Naprimer, poznam uh, en primer, britanski model. Uh, torej, davki in pa vajništvo, to spodbuja dejavnost, uh, tudi Francija ima podoben model. Uh, potem minimalne plače in pa najbolj ranljivi. Tukaj bi bil previden, eh, smo na spolskem terenu, tukaj morajo odločiti socialni partnerji na vseh različnih trgih. Zato potrebujemo ustrezno uravnotežene, kajti ne želimo, naprimer, da bi plače za vajence eh, bile pretirano visoke, kajti potem noben delodajalec ne bo ponudil um, vajencem dela. Potem pa še dodana vrednost uh, ele za druge agencije. Uh, No, tudi um, o tem je še prezgodaj govoriti. Pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju je veliko govora o mobilnosti za vanjištvo. Naprimer, študenti uh, ali pa akademiki imajo veliko možnosti pri Erasmusu, uh, no, pri našem področju pa veliko omejujočih nacionalnih predpisov in zato so stvari teže in zato bi se lahko pogovorili o teh temah. Toliko z moje strani. Hvala. Še gospod Korej za konec, prosim. Hvala. Ja, eh, bom najkrajši in upam, da bom potem zmagal v tej tekmi na natečaju. Eh, Sveda sodelovanje je ključno, bomo še govorili z direktorji, eh, kaj storiti pri tem sodelovanju. Direktori agencij so tudi bozovalci v upravnih odborih, zato je potem lažje sodelovati. Hvala. Wow, no, res, hvala lepa, ste nam ponostavili to delo. Za vse nas. Hvala lepa. Res hvala vsem gostom, da ste prišli. Hvala za odlične, zanimive predstavitve. Veliko vprašanj smo prejeli, potem ločeno se lahko še o tem eh, pogovorimo. Ampak zaenkrat pa res nasvidenje, srečno in se veselimo dodatnega sodelovanja v prihodnosti. Hvala. This one was for me, not for you. Um. To je bilo za me, ne pa za vas. No, kakorkoli že. Sedaj pa gremo naprej. Predlog uredbe Evropske parlamenta in sveta o spremembi uredbe. Kot prvo, uh, komisija GD Impel, vi ste prvi, gospa Adriana Sukova, Uh, ja, tukaj ste že zraven mene. Perfekt. Imam anyway. predstavitev, ampak je nisem zaslano. No, najprej bi se vam zahvalila za to, da ste tukaj in pa da ste mi dali možnost, da predstavim predlog komisije. Um torej gre za eh, uredbo Evropske sklade za pregledov globalizacije za trenutno programsko obdobje. Imamo uh, določene um, možnosti za sprazum, torej za isto brez sprazuma za Združeno kraljestvo. Tu gre za rezervni črt za Brexit in govora je o nekaterih predlogih sprememb za uredbo. Njih veliko. Kot prvo, Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil um, ustanovljen leta 2007, to je izraz evropske solidarnosti in pa podpore delavcem in pa samozaposlenim, ki so izgubili svoje delovna mesta in uh, dejavnost zaradi globalizacije ali pa zaradi gospodarske finančne krize. S tem predlogom tukaj komisija želi sporočiti to, da bomo še vedno stali solidarni in moramo dati na voljo evropsko podporo, zato da se zaprostavimo negativnim učinkom izstopa brez porazuma pri Brexitu. To bo vplivalo na nekatere delavce in pa samo zaposlene. In smisel tega sklada je, da podpiramo delavce in še vedno bomo zagotavljali to podporo. Eh, tudi zato, da um, se ukrepijo njihove veščine, nadgradijo veščine ali pa, naprimer, da lažje ustanavljajo nova delovna mesta in pa podjetja. Potem predlogi sprememb za uredbo. Tukaj imamo spremembo v področju uporabe za posredovanje, to je v drugem členu, prvem odstavku A. Področje uporabe se tukaj opredeli na takšen način, da se razširi posredovanje Evropskega sklada je lahko vezano tudi na umik Združenega kraljestva iz EU brez sporazuma. Kriteriji za posodovanje pa pravila ter določbe Evropskega sklada pa so iste, kot so bile prej. Tukaj ničesar ne spreminjamo, eh, še vedno isto, naprimer število odpuščenih, zaradi katerih se lahko začne posodovanje, eh, še vedno je tukaj 500 odpuščenih, potem tudi druge določbe so iste kot prej. Ampak omogočamo pa to, da se vključijo še delavci, ki so izgubili svoje delovno mesto zaradi brekseta. Uh, in tako izražamo našo solidarnost. Prav tako ni nikakršnih proračunskih posledic, kaj ti um, posedovanje Evropska sklada je še vedno omejeno glede na letni prak. Uh, Evropska sklada 175 milijonov na leto je trenutni zgornji prak za sklad in odbor je z vsem tem seznanjen, ste bili vedno vključeni za vsak ad hoc primer za ta sklad za prilagoditev globalizaciji po vseh državah ali pa po vseh podjetjih. No, sedaj pa prosim kolege um, za vprašanje, če jih imate, prosim. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Blinke Vičjute, gospa Pračovak, lepo prosim. Jer, eh, djakoju, mm, komisijo sa... Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Sukova, za vprašanje ta pojasnila o načrtih Evropske komisije. Evropski sklad za pravitev globalizaciji deluje že od leta 2007 in je pogosto pomagal odpuščenim delavcem in torej ta sklad zelo dobro deluje tudi v praksi. No, razmere se spreminjajo in moramo se tudi sami prilagoditi. Tudi uredbo je treba spremeniti in upam, da bomo imeli tudi novo uredbo do konca naslednjega leta. Kot ste lepo razložili, moramo storiti vse v svojem oči za to, da se pripravimo na kakršnekoli morebitne negativne učinke za naše podjetja, za naše delavce, kot rezultat izstopa brez porazuma. Kajti to je dejanska grožnja, to se lahko zgodi. In Torej, predlagam, um, da dokumenta ne spreminjamo. S pročevalci v senci sem se že pogovarjala in se strinjala s tem mojim ubranim pri, pristopom. Ni veliko časa na voljo. To poročilo treba sprejeti na oktobrskem plenarnem zasedanju. Naslednji teden bo treba to poročilo tudi sprejeti v našem odboru za zaposlovanje. To je um, skupni zakonodajni postopek in kolikor vem, svet ne namerava podati predlogov sprememb na ta dokument in zato um, je tudi to pomembno vedeti, kajti svet se zelo dobro zaveda, da je treba spremeniti to uredbo do konca oktobra. Torej, oba, parlament in svet, morata doseči soglasje in to čim prej. gospa Sini Franci, poročava konsenci iz eh, LSE, ima določene amadmaje eh, glede tega dokumenta in bo to sveda sama lahko predstavila, ampak res eh, prosim vse, da se potrudimo, res upam, da bomo dosegli dogovor čim prej, tako da lahko glasujemo o tem že naslednji teden v odboru. Ni veliko časa, rok za vložitev predlogov spremenb je mislim, da jutri, o tem poročilu bomo potem glasovali 2. oktober tukaj. In kot odpračevalka podpiram pristop komisije. In res prosim vse, da uh, podprete to predlagano pot. Hvala lepa za to kratko predstavitev stališča. Sedaj pa poročevalce v senci. Najprej, gospod Fransen, uh, res eh, prosim, da ste čim krajši. Voilà. We weten dat u graag op. Uh, op... Hvala. Torej, seveda, eh, prav, da smo se točni. Uh, rada bi se pridružila poročevalki. Res je, to je zelo tehnično vprašanje, no, ampak izvajanje tega sklada v praksi je ključnega pomena. Uh, mislim, da se bolj ali manj strinjamo, če rečemo, da ne bo izstopa brez eh, dogovora. Ampak, če pa se vendarle zgodi, pa moramo biti pripravljeni. Eh, potem konec oktobra, kajti um, na kocki bo 1,2 milijona delovnih mest. No, tukaj samo povem, kako hud je ta problem. Potrebujemo potencijalno rešitev, kajti tukaj ne gre samo za njihov brexit, da smo si na jasne. Torej se strinjam tukaj s poročevalko. Skupina ILS. E res prosi, da dosečemo napredek čim prej in ta Evropski sklad pa mora biti pripravljen 1. novembra za morebitno posredovanje. O samem dokumentu ne bomo uh, predlagali dodatnih predlogov sprememb, ampak mislim, da je na vsak način najbolje, da res dobro sodelujemo. Poleg tega bi lahko tudi izpostavili Eh, tudi pomen tega sklada za države in pa komisijo. Težava je tudi v fleksibilnosti ali pa nefleksibilnosti za podjetja, sploh MSP-je, kajti MSP-ji so hrbtenica evropskega gospodarstva. To sploh velja za regije, ki bodo najbolj na udaru zaradi brexita. Uh, kolegi, predsednica, hvala vsem za pozornost, uh, hvala za upravno delo in se veselim dodatnega sodelovanja z vami vsem prečovalcem v senci. In upam, da bomo pripravili uh, čim bolj učinkovit in koristen dokument, tako da bomo zagotovili gotovost za delavce, katerih zaposlitev je na kocki. Sedaj pa gospa Brothwey, Renew in gospa Philips, vi pa se pripravite. Hvala, predsednica, hvala lepa uh, komisiji za ta predlog in pa počevalki. Uh, za ta osnutek poročila. Ne želim brexita in še vedno se bom borili za to, da ga ne bo, ampak razumem pa to, da se mora komisija pripraviti na vse možne scenarije um, v tej zmešnjavi brexita. To vključuje tudi potencijalne posledice za delavce po Evropski uniji, če bo prišlo do izstopa brez dogovora. Evropski sklad za prilagoditev globalizacije je trenutno koristno orodje za to, da um, se omili škoda in pa da se podpre delavce, ki so izgubili svoje delovno mesto zaradi globalizacije in pa zaradi gospodarske finančne krize. Komisija bo podala predloge sprememb in to bo ključno za podporo delavcem, ki bodo brezposelni, eh, morda brezposelni zaradi resnih posledic eh, Brexita brez dogovora. Podpiram predlog komisije in se tudi strinjam s pročevalko, da ne ulagamo predlogov sprememb eh, v zakonodajnem postopku, tako da bi čimprej zaključili celoten postopek. Pravko, tako tudi podpiram to, kar pravi eh, poročevalka v senci za ILS, tako da države čim bolj uporabijo odstopana, ki so na voljo po četrtem členu uredbe za prošne glede na Brexit. Sploh se treba osredotočiti na MSP-je, kaj ti, ti bodo najbolj eh, na udaru. Kot eh, britanska poslanka vem, da ta sklad ne bo na voljo za um, ljudi v Združenem kraljestvu po Brexitu, če ne bo uh, dogovora. Ampak, če pa bodo britanski delavci delali v državi članici in bodo izgubili svoje delovno mesto zaradi Brexita, potem pa vendarle bodo tudi britanski državljani um, koristili um, torej sredstva iz tega. Potem pa, uh, gospa Lizi, um, um, se pripravite, gospa Filip Selene, pa naslednja. Hvala. Eh, podpiramo pospešen postopek, tako da bi zagotovili čim prejše sprejete do konca oktobra in ne bomo podali nikakršnih predlogov sprememb na predlog komisije. Ta nujni sklad je dober instrument za to področje in te primere, kot so že povedali kolege, res upam, da ne bo tega izstopa brez dogovora ali pa da sploh ne bo brexita. No, gledajte, uh, vrhovno sodišče um, je ravno razsodilo, dejalo je, da um, to, kar je storil Boris Johnson, je bilo nezakonito, torej, ko je kar zaprl eh, parlament in zato je sedaj Brexit eh, brez dogovora manj verjeten, ampak kakorkoli že, moramo se pripraviti na vse in uh, bomo videli, kako bo sedaj s tem. Torej, izstop brez dogovora um, bo imel velike posledice uh, in vse to kaže, da um, globalizacija ni edini problem. Prestrukturiranje je lahko rezultat marsičesa. Digitalizacija ali pa um, selitev proizvodne v, ali pa nizkooglično gospodarstvo. Potrebujemo širši zeleni načrt v Evropi. Potrebujemo sklad, ki takoj lahko pomaga delavcem, ki um, so v težavah. Uh, Sedaj smo v bistvu napačno imenovali um, ta eh, sklad, um, ker je tukaj govora samo o globalizaciji, ampak je veliko drugih širših izzivov, s katerimi se soočajo evropski delavci. Hvala lepa, gospa Lizi, uh, smo stone poslanci, potem gospa Šidlo, sedaj pa ste potem na vrsti vi za ikra. Hvala lepa, gospa predsednica, kolegi. Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je um, ideološko uh, sporen sklad. In EU si poskuša oprati roke zaradi številnih uh, naravnih in pa drugih katastrof, za katere je EU odgovorna. Vse to je rezultat tega, da Evropska unija ni uspela upravljati kompleksnih situacij, tudi um, potencijalnega brexita brez dogovora. In vse to vnaša negotovost, vse to je zaskrbljujoče. Uh, Ampak je pa jasno, da bo Brexit gotovo vplival na socialne zadeve in pa zaposlovanje posod. Naša naloga je, da zagotovimo to, da bomo podprli uh, delavce, ki bodo izpostavljeni posledicam Brexita brez dogovora, če se ta zgodi, seveda. Ti delavci so pogosto ogroženi zaradi digitalizacije in pa drugih podobnih grožen in pa tudi zaradi tehnologije na splošno. Moramo ustrezno pomagati tistim, ki so postali brezposleni zaradi vpliva tehnologije. Potrebujemo nova delovna mesta in če si pogledamo tudi rezultate tega sklada, vidimo, da ti rezultati niso zadosti dobri. Evropska komisija mislim, da je predlagala nekaj revizij pregleda sklada, kar vključuje tudi to, da bi eh, znižali prak dopustnosti. Uh, in spremenili številke, tako bomo lahko um, tudi drugače upoštevali nekatere vidike globalizacije. Potem pa še današnja tema, torej uvedba klauzule, ker piše, da se lahko Evropski sklad uh, uporabi tudi za primer uh, Brexita brez dogovora, je pa treba spoštovati predhodne kriterije. Če se pogledamo učinke Brexita, bomo videli, da bo to vplivalo na trg dela in pa na uh, socialno um, sodelovanje. To bo vplivalo na nekatere sektorje in pa um, regije bolj kot pa na druge. Torej, naprimer, um, ehm, italijanski delavci ne bodo izgubili ničesar, če bo torej, Brexit brez dogovora. In to bi storili preko tega, da bi spremljali razmere v Italiji konkretno in želimo še vedno ohraniti visoko kakovostno delovno mesto v nekaterih italijanskih regijah, ki so najbolj ranljive. Naša delegacija je podprla in bo podprla tudi uporabo tega sklada za takšne primere, torej ne samo za globalizacijo, kajti to je tudi um, delna podpora našim delavcem, tako da se jim odružimo. Torej, Eh, mislim, da je prav, da se tudi pošteva ta primer uh, Brexita brez dogovora. Uh, eh, Tormači pravijo, če lahko govorite nekoliko počasneje, čeprav vem, da sem jaz tista, ki vas pritiskam, da ste čim hitrejši v bistvu. No, kakorkoli že, sedaj pa uh, gospa uh, Šidlo, Ekerem, potem gospod uh, Guzmao, vi pa se pripravite. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, fundusz dostosowania do globalizacji był instrumentem stworzonym. Hvala za besedo. Sklad za prilagoditev globalizacije ni bil spostavljen zato, da bi koristil velikim podjetjem, ampak da pomaga delavcem zaradi globalizacije, zaradi više sile. In seveda Brexit je sestavni del te više sile, katero ne bo vplivalo samo na delavce v Združenem kraljestvu, ampak povsod v Evropski uniji sem poslanka, sem pa bila včasih tudi ministrska predsednica Polske. Zato sem imela tudi ogromno priložnosti, da se pogovarjam z svojimi državljani, z številnimi, ki živijo v Združenem kraljestvu. V zadnjih treh letih so zelo zaskrbljeni nad tem, kako bo Brexit vplival na njihovo življenje, na njihovo telo. Živijo v negotovosti, ampak moram tudi povedati, da tega predloga ne podpiram samo zato, ker prihajam iz vrst EKR, ampak želim si, da malo razširimo ta sklad in da ga uporabimo, tudi če sam izstop ne bo imel hudih posledic. Pravi, gre za izstop brez dogovora in za izstop z negativnimi posledicami. Se pravi, moramo zajeti v ta sklad obe možnosti. Ta sklad je v zadnjih letih pomagal še 150 tisočim državljanom. Brexit je še vedno mogoč, imel bo verjetno hude negativne posledice tega ne moremo preprečiti, lahko pa pomagamo našim državljanom pri njihovem delu. Najlepša hvala. In sedaj še gospod Kusman za kuj, ampak mislim, da ga ni v dvorani. Gospod Patern. Madame Bedrene, who wants to take a... Imamo še tri poslance. Gospod Patern, izvolite. Izvolite. Hvala za besedo. Ja, sedaj celotno zadevo bolj razumem. Evropska unija pravi, da je voditelj na področju podnebnih sprememb, ampak hkrati je tudi dejala, da bo porabila 150 milijonov več za letala za voditelje Evropske unije. Potem tudi pravi, da ni odgovorna za izstop brez dogovora, ampak če se pogledam resolucijo, ki straja pri irskem varovalu, gre v popolnoma drugo smer. Sedaj pa hočete uporabiti tudi sklad, se pravi denar Združenega kraljestva za vse te morebitne okoliščine. To ni pošteno, kajti namenjen bo velikim podjetjem, velikim organizacijam, ne pa MSP-jem, ki recimo predstavljajo hrbtenico evropskega gospodarstva. 90 odstotkov vseh podjetij. Moram tudi povedati, da je ta sklad popolnoma neučinkovit. Številne države članice so veliko krat glasovale proti temu skladu, kajti dejale so, da nima nobene dodane vrednosti, poleg tega tudi ne predvideva naložb na ravni Evropske unije. Sam mislim, da je bil ta sklad spostavljen za globalizacijo in za velike gospodarske spremembe, ne pa za tiste spremembe, ki si jih je Evropska unija sama povzročila. Brexita ne moremo primerjati z gospodarsko krizo. Evropska unija bo sedaj uporabila sredstva držav članic, da bo pravzaprav kos krizi, ki si jo je sama ustvarila. Vz Spakozas, hvala za besedo. Gospod Lenars. Eh, Brexit je zelo slaba ideja, vsi bomo izgubili. Tako Evropska unija, kakor Združeno kraljestvo. Isto brez dogovora, pa seveda model vseh slabih idej in bo imel tudi hude posledice za Združeno kraljestvo in tudi za Evropsko unijo. Vem, da je prejšnji govornik to primerjal z gospodarsko krizo. Ne, tega ne moremo primerjati. Mislimo samo na več kot milijon delovnih mest v Evropski uniji, pa tudi na več sto tisoč mest v Združenem kraljestvu. To so ogromne številke in to lahko seveda primerjamo z gospodarsko krizo recimo, če se pogledam nizozemsko, okrog 70 tisoč državljanov bo izgubilo svojo delovno mesto zaradi neodgovornega vedenja trenutne britanske vlade, ki seveda deluje v duhu populizma in hoče poskrbeti samo za svoje lastne interese. In res sem vesel, da je sodišče v Združenem kraljestvu razsodilo, da je ustavitev dela parlamenta la nezakonita. Naslednja govornica. Hvala lepa. Podpiram Evropsko komisijo in tudi poročevalko za svoje delo, tudi so poročevalce. Vsi se strinjamo, da je ta predlog Evropske komisije temeljen in da moramo to sprejeti kar se da hitro. To besedilo je dokaz, da se je pripravlja na vse okoliščine in predeva, kaj se bo zgodilo z Brexitom. Zahvaljujoč temu bo sklad za pokojitev globalizaciji lahko prinesel od začetka 2020 podporo delovcem, ki se bodo prestrukturirali, če bo resnično prišlo do Brexita brez dogovora. To bi potem pomenilo velike spremembe v trgovinskih odnosih znotraj EU in Združenim kraljestvom. To bi imelo resne posledice glede našega trgovinskega modela, glede za rast in za poslovanje. Globalizacija ni edini faktor, za našo ekonomijo in izstop Britanije brez dogovora, to bi obžalovala, bi prinesel veliko pliva na zaposlovanje in delovna mesta. Še prav posebno Britanija v Franciji bi bila zelo ogrožena, veliko delovcev bi bilo prizadetih, zato je nujno in hvala lepa kolegom in kolegicam, da ste to storili, da podpremo te delavce in da sprememo to poročilo, kar se da hitro. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa bom dala besedo ponovno poročevalki, da se odzove na celotno razpravo. Hvala za besedo. Ja, nimam ogromno časa na voljo, zato se bom samo zahvalila vsem poročevalcem. Otcem v Senci, ki so predstavili svoje gledanje na ta sklad. Ja, dejali ste, da je treba podpreti predlog komisije. Svet ga tudi podpira. Tako da bomo imeli pospešeno rešitev in tudi pospešen postopek. Imeli bomo tudi uredbo, ki bo sprejeta naslednje leto in s to uredbo bomo lahko tudi bolje pomagali našim delavcem in delavkam. Najlepša hvala. Sedaj pa bom dala besedo še predstavnici komisije. Hvala za besedo. Rada bi se zahvalila vsem poslancem in poslankam, ki ste podprli naš predlog. In z veseljem se bomo naslednji.